Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer. Dobro jutro vsem skupaj. Začeli bi z spremembo dnevnega reda. Imamo predlagane dve spremembi dnevnega reda. Prva zadeva razmere v Gazi in eh, izraelsko, izraelski napad na humanitarni konvoj, ki je bil namenjen v Gaza v ponedeljek. Kot veste, je pogosto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 Bruslju. Gospod Matijas Pirša nas je pripravljen obvestiti o zadnjih dogodkih in eh, ta točka bo na dnevnem redu po glasovanju. Druga sprememba pa zadeva question time, čas za vprašanje. Dobili smo dve vprašanje za Evropsko komisijo in predlagam, da jih obravnavamo takoj po, izmenjavo, po izmenjavi mnen s svetom o spremembi sporazuma iz Kotonuja, se pravi takoj po glasovanju. Se strinjate s to spremembo? kdo nasprotuje dnevnemu redu s premembami, ne s tem je dnevni red sprejet. Hvala lepa. Dovolite mi, da zdaj pozdravim med nami tudi naše kolege poslance, izvoljene na zelenih listah v Bundestagu in eh, obenem člane odbora za razvoj Bundestaga v tekoči Tilohope in Uve Kekeric, kako tudi njihove asistente, ki sodelujo torej na našem današnjem zasedanju odbora v okviru študijskega obiska v Belgiji. Dobrodošli. E, ima komisija kakšno obvestilo? To torej pomeni, da lahko kar začnemo z izmenjavo mnen s e, komisarjem Pibalksom. Z velikim veseljem med nami pozdravljamo komisarja Andresa Pibalksa, komisarja odgovornega za razvoj, eh, za strukturni dialog in zakonodajni program komisije za leto 2011. Ampak najprej bi prosila komisarja Pibalksa, da sodeluje na manjši slovesnosti, ki mu bomo predali peticijo. Eh, gospod komisar, veste, da kot eh, predsednica odbora za razvoj so z menoj stopili v stik predstavniki Eh, afriških organizacij kmetov, eh, kakor tudi evropskih nevladnih organizacij, eh, ki so mi predali peticijo glede pomena integracije organizacij kmetov, lokalnih organizacij kmetov v politiko podpore kmetijstvu v državah juga. Zato bi zdaj dala besedo za nekaj minut predstavnikom nevladnih organizacij, da nam razložijo ta pristop. In sicer gospe Virginiji Pisort iz eh, organizacije SOSFA in gospodu Salifu Sisoku iz eh, nacionalne koordinacije kmečjih organizacij iz Malja. Hvala lepa, hvala lepa. moje ime je Jean-Jacques eh, Rodon. Tu sem v imenu gospe Pisort in gospoda Sisoka, ki imata nekaj, ima nekaj težav spodaj. Eh, za akreditacijo. Hvala najprej, gospod predsednica, da ste nas eh, sprli tukaj v odboru za razvoj, da prisluhnete zahtevam desetim evropskih organizacij, ki predstavljajo deset držav Češko, Polsko, Francijo, Nemčijo, Italijo, Španijo, Luksemburg in seveda Belgijo. Vse te organizacije sodelujejo z organizacijami kmetov, s katerimi sodelujemo. Eh, kajti namen, ki ga je oblikovala komisija v okviru zadnjega sporočila o eh, zanesljivosti z hrano in ki seveda tudi veseli naše partnere, kar zadeva sodelovanje civilne družbe in organizacije kmetov pri oblikovanju politik, torej to sporočilo komisije nas eh, vsekakor je razveselilo in v imenu organizacij kmetov, s katerimi sodelujemo, bi želeli nasloviti na vrst nekaj pomisleko, kar zadeva samo izvajanje to vrstne politike. Prvo priporočilo je, da bi vzpostavili resnično sodelovanje z organizacijami kmetov. Naj na kratko spregovorim v imenu gospoda Salifa Sisoko, ki, kot rečeno, je še vedno eh, spodaj v uradu za akreditacije, tako da boste lahko morda eh, se potem odzvali. Gospod komisar, hvala lepa, da ste nas danes tukaj sprejeli. Prihajam iz Malja in tu predstavljam organizacije kmetov iz Zahodne Afrike. Predlogi, ki so pred vami danes strani evropskih organizacij, so predlogi, ki so jih organizacije kmetov sprejeli že dolgo časa nazaj. Že kar nekaj časa je preteklo, kar so organizacije kmetov eh, v, ki združujejo osebe iz tega primarnega sektorja, um, podpirale naša gospodarstva. Prav tako že dolgo časa komisija pravi, da bo vključila tudi akterje civilne družbe iz držav juga, da bi na ta način konkretizirali eh, zaveze komisije. Veseli me, da je komisija še enkrat podarila ta predlog v svojem nedavnem sporočilu in da je to potrdil tudi Evropski svet. Vendar pa je potrebno povedati, da na terenu stvari ne potekajo vse zaenkrat ne eh, Eh, tako, kot bi morale. Naj vam za primer podam nedavno eh, uvedbo eh, mehanizma za prehrano v naši državi Mali. 33 milijonov evrov, ki so bili namenjeni Malijo, so se, se porabilo za ozaveščanje z vidika prehrane in pa za programe Svetovne banke, ne da bi se sploh posvetovali s kmeti. Vpliv na mm, produktivnost hrane v državi je bil praktično zanemarljiv. Zato je čas, da preidemo na eh, dejanja in zato pričakujemo konkreten predlog in predlagamo, da v prihodnih tednih organiziramo srečanje z vašo administracijo in predstavniki zahodnoafriških organizacij kmetov, da skupaj določimo pogoje, pod katerimi bodo lahko tudi eh, naše organizacije sodelovale v programih za podporo kmetijski proizvodnja. V Zahodnji Afriki imamo kmetijsko proizvodnjo organiziranja na regionalni ravni, kakor tudi na, na ravni celotnih držav. In kmetje sodelujejo pri oblikovanju politik in pri oblikovanju polit, eh, političnih izbir, ki oblikujejo te politike. In zato sodelujemo in ne pozabimo na naše države, ravno zato, da bi to sodelovanje, ki ga pričakujemo eni in drugi, lahko čimprej začne dejansko tudi teči. Politika podpore kmetijstvu je lahko uspešna le skupaj s kmeti in z njihovimi organizacijami. Hvala lepa. Hvala za to pomembno sporočilo. Zdaj predlagam, da kar predam to peticijo komisarju Pipalksu. Prendre en considération leurs <clears throat> observations et revendications. Donc, revenons maintenant au sujet principal de Tako, zdaj prehajamo na ključno točko naše izmenjave mnen s komisarjem Pibalcem, sicer strukturirani dialog o političnih prioritetah in zgodovanih prioritetah komisije. Zdaj, to je 2011. Komisija eh, Komisijo je gospod Lene, ki predseduje konferenci predsednikov odborov, eh, povabil k letnemu strukturnemu dialogu in sicer zato, da se identificira celo vrsto političnih pobud oziroma ključnih zakonodajnih pobud, ki jih bomo potem posredovali gospodu Lenejo. Podarjam, da se moramo sredočiti na predvsem eh, zakonodajni program in program delo komisije za leto 2016, namesto na program za leto 2010, ki je bil objavljen marca 2010. Eh, namen je, da komisar z nami deli svoje namere za leto 2011 in da ta način lahko tudi mi prispevamo k načrtovanju za leto 2011 eh, in da komisarju podarimo tudi naše prioritete in morebitne vrzeli, ki jih eh, vidimo v programu, ki ga predlaga komisija. Gospod Pibalk, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. 50 let je menilo od eh, vzpostavitve odnos, prvih odnosov med evropskimi skupnostmi in državami v razvoju na podlagi prvotne rimske pogodbe. Gre torej za pet desetletij razvojnega dela. Pred 50 leti letos je val neodvisnosti eh, preplavil afriško celino. Iz tega izhaja današnja Afriška unija in eh, sodobnejša, eh, živahnejša Afrika, kakršno poznamo danes. In več kot 40 let je menilo od objave poročila Svetovne banke, ki je najprej predlagalo cilj pomoči za države v razvoju v naravni nič cel sedem odstotka eh, bruto domačega proizvoda za razvite države. In to ne bi dosegli mnogo pred ciljnim datumom 2015. Zdi se, da v razvojni politiki desetletja hitro tečejo, vendar ne smemo več izgubljati časa. Leto 2010 bo prelomno leto za področje razvoja. Kot sem dejal na zaslišanju pred tem odborom, sem odločen, da resnično naredimo nekaj, kar zadeva odpravljanje revščine v najrevnejših državah sveta tekom mojega mandata. In zato je moj cilj danes, da bi predložil perspektivo za novo desetletje razvoja. Želim si vzpostaviti politično zavezništvo s tem odborom, da bo evropska razvojna politika nam vsem v ponos morda bolj kot kjerkoli, kjerkoli eh, druge, razvoj pomeni, da delimo skupne eh, vrednote in eh, skupno voljo, da uveljavljamo te vrednote. Prejšnji teden sem vam poslal pismo, vendar so trije temeljni razlogi, zaradi katerih mislim, da vendar lahko nekaj naredimo. Leto 2010 še vedno razumem kot leto priložnosti. In zato z veseljem predstavljam, najpomembnejše menike, ki upam, da jih bomo letos dosegli. Prva priložnost je nov okvir razvojne politike, ki jo ponuja Lizbonska pogodba. Zmanjšanje in na dolgi rok odprava revščine je zdaj primarni in tudi izredni cilj zapisan v pogodbi. In razvoj ima tudi upravičeno svoje mesto eh, v razdelkih o revščini evropski zunanji politiki. Okvir za razpolovitev revščine na svetu je že eh, zajet v ciljih tisočletja in še vedno menim, da jih lahko dosežemo z zadostno mero političnega poguma. Pomemben napredek je bil dosežen pri ključnem cilju zmanjševanja revščine, ampak eh, to ne pomeni nič za tiste, ki so še vedno med 1,4 milijarde ljudi, ki živijo pod mejo revščine. In eh, v tem okviru ciljev tisočletja so države članice sprejele zaveze, da bodo povečale svojo pomoč državam v razvoju. Izziv, ki je pred nami, je, da pripričamo države članice naj še nadalje okrepijo to pomoč. Evropejci smo angažirani in uh, Javno najske raziskave kažejo visoko podporo razvojnemu delu širom vseh držav članic in to ostaja nespremenjeno tudi lansko leto kljub gospodarskim težavam. Izziv, ki je pred menoj, je torej, da zagotovim eh, politično zavezo, podporo vašega zbora, kako tudi podporo prestolnic širom Evrope. Držanje obljub ni le nekaj, kar je možno in izvedljivo kljub eh, gospodarskim težavam v Evropi, temveč je to nekaj, kar ostaja pomembno pomembno, če kdajkoli prej. Revščina je dolgoročni problem, tako kot podnebne spremembe in običajno zadej prizadene tiste, ki so najmanj odgovorni za to. In zato je pomembno, da zagotovimo varnost za naše državljane in promoviramo gospodarsko rast. Menim, da moramo obljube glede razvojnih programov eh, držati na podlagi uspehov, ki jih dosegamo. In vsak evro dakolačevalskega denarja, ki ga porabimo za razvoj, mora dejansko pomeniti neko spremembo. In vsak evro mora prispevati k več rasti in delovnih mest v, del, v svetu v razvoju. Prav tako je potrebno zagotavljati pomoč na tistih področjih, kjer resnično lahko podamo dodano vrednost eh, z delom na ravni skupnosti. Treba je torej upoštevati eh, katolicke učinke, ki jih ima lahko pomoč na družbo, eh, infrastruktura, pospeševanje zaposlovanja in rasti, varnost prehrane, zdravstveni sistemi, izobraževanje. Prav tako naj povdarim, da je pomembno držati obljube tudi tako, da pokažemo, kako evropska razvojna pomoč lahko zagotovi učinkovitejšo pomoč. Z zagotavljanjem usklajevanja, koordinacije in posvetovanja med komisijo in državami članicami lahko dobimo več za vsak evro pomoči. Do konca svojega mandata želim doseči resničen napredek v smeri eh, enotnega dokumenta Evropske unije za razvoj vsake posamezne države, tako kot nam je to zdaj uspelo za Haiti. Prav tako menim, da moramo držati obljube preko doslednih politik. Vpliv, ki jih ima lahko naša razvojna politika na gospodarstvo držav v razvoju, je eh, zelo, zelo pomembna. In povečanje, petodstotno povečanje BDP-ja v neki državi pomeni mnogo več kot eh, večanje obsega pomoči. Nova pogodba na kratko omogoča in daje eh, orodja za to, da upanja spreminjamo v pričakovanja in naše upanje, da se bomo borili z revščino, spreminja v pričakovanje evropske razvojne politike, ki bo dosegla razvojne cilje tisočletja. Naša upanja za učinkovito pomoč spreminja v pričakovano vse evropsko odzivnost. In prav tako naše upanje, da pomoč ne bo škodovala državnemu razvoju, spominja v pričakovanje resnične, dosledne eh, razvojne politike. Drugi razlog, zakaj menim, da smo eh, lahko optimistični glede eh, uspešnosti našega, naše pomoči, je tudi odnos, ki ga imamo z afriškim kontinentom, ki je resnično svoje vrste in ponuja okvir, ki ni samo donatorstvo, ampak predstavlja partnerstvo med enakimi, ne le pri doseganju cilje tisočletja in eh, pri zagotavljanju investicij v te države rasti in nova delovna mesta. Razmerje med EU in Afriko gre tudi dlje od zgolj razvojne pomoči. Mir, varnost, človekove pravice, transparentnost in eh, davki, tudi ta področja so pomembna. Prav tako želim zagotoviti nov zagon za to, da bo pomoč Eh, predstavljajo nekakšen katalizator za dobro vodenje, upravljanje in spodbudo za spoštovanje človekovih pravic. Sprejeti moramo realnost, da brez dobrega vodenja in upravljanja pomoč zagotavlja le omejen uspeh in je v nekaterih primerjih lahko celo eh, kontraproduktivna, še posebej v državah, ki so zelo bogate s primarnimi viri. Tretji razlog, zakaj lahko naredimo nekaj uspešnega, pa je trajnostni, razlog, je eh, trajnostni razvoj. Podnebne spremembe predstavljajo enega največjih izzivov naše generacije in svet v razvoju tvega, da bo nam to najbolj vplivalo. Svet v razvoju, še posebej subsaharska Afrika, je območje, za katerega OZM pričakuje, da bo na tem področju prebivalstvo najbolj raslo eh, v primerjavi s preostalim eh, svetom. In tukaj imamo velike izzive pred seboj, predvsem v kontekstu vse večjih emisij oglika. Imamo pa tudi pomembne priložnosti. Na konferenci v Kopenhavnu se je Evropska unija zavezala, da bo bistveno financirala projekte preprečevanja podnebnih sprememb v državah v razvoju. Prav tako je verjetno, da bomo zagotovili dodatna sredstva in z ustrezno uporabo bodo ta sredstva lahko ponudila državam v razvoju številne priložnosti za rast. Treba je ugotoviti, da številna področja v svetu v razvoju predstavljajo idealne kraje za razvoj obnovljivih eh, virov energije, eh, pa naj gre za eh, solarno električno energijo, vetrno energijo, v nekaterih primerjih tudi hidrocentrale. Skratka, zaradi vseh svojih virov lahko na trajnosti način v Afriki eh, pridelujemo tudi polščine za proizvodno biogorju. S promocijo investicij v obnovljive eh, vire elektrike v državah v razvoju in za uporabo teh eh, sredstev, za katere smo se zavezali na podlagi kopenhavnskih sporazumov, lahko eh, naredimo veliko tudi s tem, da zagotavljamo pomembno razvojno eh, prednost in da zaščitimo države v razvoju pred uničujočimi učinki eh, nestabilnosti cen nafte. V Afriki moramo torej razviti partnerstvo med EU in Afriko, da bomo zagotovili trajnostno električno energijo vsakemu afriškemu mestu in zato pričakujem konkreten napredek na tem področju v sporočilu o podnebnih spremembah in razvoju eh, skupaj s komisarko Hedegard in sicer oktobra letos. Evropa ima torej tri razloge za optimizem glede razvoja. Lizbonska pogodba, eh, odnosi EU-Afrika in trajnostni razvoj. Spoštovane poslanke in poslanci, naj Povem še nekaj besed o konkretnih pobudah, ki jih predlagam v prihodnih mesecih, poleg pobud o podnebnih spremembah, ki sem jih ravno kar omenil. E, predvsem želim izvršiti e, akcijski načrt s 12 točkami, ki ga je komisija sprejela aprila. E, to je nekakšen temeljni načrt za stališče Evropske unije na vrhu OZN septembra letos. Skupaj z vašim zborom želim zagotoviti kar se da visoko politično podporo eh, stališču Evrope in vodilni vlogi Evrope. In še posebej se zahvaljujemo gospodu Kešmenu za njegovo delo na poročilu, ki ga je vaš odbor ravno kar zaključil. Eh, prav tako preučujemo zamisli s partnerji v Latinski Ameriki in na Karibih v Aziji in tudi v Afriki. Prihodni teden. bomo imeli zasedanje kolege v Adisu. Eh, prav tako sem pred eh, manj kot tednom dni imel sestanek z ministri za razvoj. Enako eh, sem odločno pozval ministre v svetu in upam, da bo junijski svet potrdil naše zamisli. Te zamisli bodo predstavljale osnovo Evropske razvojne strategije na zasedanjih G8 in G20 v Kanadi. Naslednjo politično področje je nov zagon partnerstvo EU-Afrika. Septembra bomo predstavili akcijski načrt za obe celini do leta 2020 in mislim, da moramo storiti več kot zgolj graditi na preteklih uspehih. Partnerstvo med Evropo in eh, Afriko se kaže že v organizaciji G80 danes in to zastopa približno milijardo in pol ljudi. Uh, Komisija bo pokazala, kako lahko ta okvir uporabimo tudi za izzive, s katerimi se soočamo jutri. Ti elementi bodo predstavljali smernice za sporočilo o skupni strategiji Afrika-EU, ki jo bomo objavili kasneje letos. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na to, kako lahko zagotovimo eh, večjo korist no, iz novih priložnosti na področju zunanih odnosov, ki jih ponuja Lizbonska pogodba in tudi iz nove službe za nalje delovanje Evropske unije. Naj povdarim, da niti Bronica, Ešto, niti jaz eh, tega ne razumeva kot eh, nevarnost razvojne politike. To je priložnost in naša, naš primarni ključni cilj bo odpravljanje revščine. To je tudi naš ključni cilj z vidika zunanjih odnosov tukaj, kajti odpravljanje revščine je najboljše orožje, ki ga imamo v boju proti revščine terorizmu, piratstvu, pri zagotavljanju varnosti, spoštovanju človekovih pravic, dobremu, dobrega vodenja in upravljanja in zagotavljanja ustreznih pogojev za gospodarsko in trgovinsko rast. Vendar pa moramo zagotoviti tudi to, da bodo različni elementi naših, naše strategije znanih odnosov šli v isto smer in da bo Evropska unija kot celota sodelovala delo na tem področju bom začel z dvema sporočiloma, ki jih bomo objavili skupaj z baronico Eščunova o doslednjih eh, evropskih znanih odnosih in o razvojni strategiji za rok Afrike in Afganistan. Verjetno ne bo presenečenje, da bomo akcijski načrt izvajali predvsem v podporo eh, ciljem tisočletja in da se osredotočamo na tiste države, ki kjer je, ki so najbolj krhke. Prav tako moramo zagotoviti, da bo pomoč, ki jo ponujemo tem eh, območjem, resnično učinkovita in da bo zagotavljala eh, vrednost za porabljen denar. V drugi polovici letošnjega leta zato nameravam tudi objaviti zeleno knjigo o proračunski podpori. Kot veste, je to eh, inštrument, ki smo ga najbolj uporabljali v zadnjih letih in spodbujanje partnerskih vlad naj prevzamejo las, odgovornost za lastni razvoj približno polovica sedanje evropske razvojne pomoči eh, in nacionalne razvojne pomoči se namenja tem inštrumentom in želim eh, odkrito, pošteno razpravo med deležniki, da preverimo, ali je ta inštrument prilagojen novim razvojnim paradigmam. Spoštovane članice in člani odbora, s tem prehajam na zadnjo točko svojega nagovora vstopamo v novo obdobje razvoja, v novo ero razvoja in s tem prihaja tudi potreba po eh, prenovi Evropskega razvojnega konsenza tekom leta 2011. Potrebujemo razvojno politiko, ki bo prilagojena novi resničnosti. Partnerske države širom sveta je zelo prizadela prehranska kriza, kriza goriva in finančna kriza. In zato je izpolnjevanje preteklih zavez še bolj eh, težavno zaradi pritiska na javne finance. Vendar pa potrebujemo novo politiko, prilagojeno novi geopolitiki in to pomeni, da potrebujemo obnovljen politični konsens v Evropi, vključno eh, z vami, Evropskim parlamentom, državami članicami in potrebujemo razvojno politiko, ki bo prilagojena novemu desetletju. Zmanjšanje revščine za 50 odstotkov do leta 2050 ostaja realen cilj, vendar je to tista enostavnejša polovica odprava revščine, torej ultimativni cilj Evropske unije, pa bo še večji izziv. In zato želim že zdaj s pripravami na politični razmislek o tem novem desetletju za razvoj. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za to sporočilo. Zdaj pa predajem besedo članom odbora, gospod Berman kot prvi. Sem pa hitro prišel na vrsto, predsednica. Hvala. Hvala, gospod komisar, da ste danes tukaj z nami. Hvala tudi za vaš eh, nagovor. Pravite, da razvoj mora biti nje prioriteta za vse nas. Verjetno za vse nas tukaj v tej dvorani, ne pa za vse nas v državah članicah Italija, zagotavlja zgolj nič sila ena odstotka BDP-ja za razvojno politiko. Pa tudi države, ki imajo že dolgo zgodovino razvojne pomoči in želijo bistveno zmanjšati obseg razvojne pomoči. Liberalci na nizozemskem pozivajo k razpolovitvi, torej da bi za 5 odstotkov zmanjšali razvojno pomoč nizozemske. Gre torej za boj, ki ga bomo morali biti mi v našem odboru in vi kot komisija. Eh, in zelo težko je zmagati v tem boju, kajti, kolikor jaz vidim, ni načina, kako bi lahko zagotovili zavezujoče sporazume, da bi države spoštovale kriterije in vsega 7 odstotkov BDP. Zato bi prosil, če nam lahko razložite, ali vidite kakšno možnost, kako bi komisija lahko eh, razvila neko pot, ki nas bo privedla do zavezojočega dogovora na ravni EU, eh, na podlagi katerega bomo spoštovali pač 7,7 odstotkov. To nam je bilo pred nekaj leti obljubljeno, oziroma mi smo to obljubili pred nekaj leti, vendar očitno ne spoštujemo lastnih obljub. Poleg tega problema z financiranjem komisar, pa napovem, da sam vidim razvoj, tako kot Matijas eh, N., ker, ki pravi, da je razvoj postopni, razvoj svoboščin. In tudi sam sem bil v nasrečenju v Addis Abebi v Etiopiji. Um, tam nismo ravno spoštovali mednarodnih standardov, niti ne etiopskega prava, ampak eh, real politika je pač taka, da pričakujemo več od Etiopije kot pa od Gvineje Bisao, zato ker potrebujemo Etiopijo kot zadnjo stabilno državo na rogu Afrike. Razvojna politika zahteva več kot zgolj takšno real politiko in zahteva več kot zgolj zmanjševanje revščine, čeprav je to seveda zelo pomemben cilj in zahteva tudi postopno krepitev svobode in svoboščin tudi v državah kot Etiopija. Svoboda, da se vsak posameznik razvija, svoboda dostopa do informacij, to je velik problem v tej državi, svoboda izbire lastne vlade, brez kakršnih koli težav, s kakršnimi se ljudje danes tam soočajo. Dobro vodenje in upravljanje, skratka, kot pravite. No, v tem kontekstu bi prosil, če lahko nekoliko bolj pojasnite odgovornost, ki jo imate v okviru EAS-a, kajti v predlogu, ki ste ga danes tudi predložili, ne vidim tiste jasnosti, ki bi si jo želel glede vaših pooblastil in vaše odgovornosti kot komisarja, da bi dosegli ta ključni cilj razvoja, ne samo, eh, da se borimo proti revščini, proti eh, lakoti, ampak da se borimo tudi za to, da se ljudje lahko v polni meri osebno razvijajo. In z tega vidika bo do verjetno politične prioritete žal ostale na ravni real politike in ne bomo prišli na popolno izpolnjevanje ciljev. Kar zadeva to novo razvojno ero, novo razvojno uh, obdobje, k kateremu pozivate. Morda, če govorimo o razmerjih med EU in Afriko, je prišel čas, da odpravimo koncept AKP gre za postkolonialni koncept, 50 let po tem, ko je večina teh držav dosegla neodvisnost, mislim, da je prišel čas, da odpravimo ta koncept AKP, ki temelji na boleči zgodovini. Gre za postkolonialni koncept, mi pa potrebujemo odnose in koncepte, ki temelijo na prihodnosti naših odnosov z državami, ki so pač revnejše od naših eh, držav države z nizkimi prihodki. Eh, to so definicije, s katerimi naprimer lahko eh, operiramo. AKP pa je zgolj nadaljevanje. stare in upam, da že pozabljene preteklosti. Hvala, Michael, za sufliranje. Hvala lepa. Tede matno a du minut por chacun. Monsieur uh, Görens, vous avez la parole. Gospod Görens, besedo imate. Merci, madame, euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Preto bom zdaj prvi, ki ga bo doletela omejitev časa. Tri točke bi rad eh, nagovoril oziroma naslovil na komisarja Pibolsa, ki se mu zahvaljujem za njegov prispevek in se mu zahvaljujem tudi za dobro voljo na tem področju. Ampak bom nekoliko provokativen. Pravite, da lahko zagotovimo neko spremembo, oziroma da lahko nekaj naredimo. Eh, ampak eno je, kaj najavljamo, drugo pa je, kaj lahko dejansko dosežemo. Nič eh, cela, sedem odstotka je tist cilj, tisti cilj, ki smo se ga zastavili, ampak dejstvo je, da nič cela sedem odstotkov ne bomo Eh, dosegli. In to ne bo zgolj neizpolnjena obljuba, ampak eh, je to tudi, mislim, da posledica padca vrednosti evra v primerjavi z dolarjem. Tudi to bo imelo pomemben vpliv. Ne vem, ali je komisija to že preučila. Potem eh, odpis dolga, to mislim, da je nekaj, kar težko pripišemo razvojni pomoči. In verjetno afriške države niso edine ki jih prizadeva to zmanjšanje razvojne pomoči. Ampak mislim, da eh, niso zgolj tiste države, ki so bile omenjene, tiste, ki imajo težave, tukaj imajo tudi Španija in druge velike države, v katerih je pritisk za zmanjšanje razvojne pomoči. Imamo razvojni konsens iz leta 2005 kateremu so se zavezale vse države članice Evropske unije, sedaj na podlagi dokumenta ki ga je izpogajal vaš predhodnik. Mislim pa, da je to eh, dobra osnova, ki kaže dobro projekcijo tega, kar je potrebno storiti v prihodnosti. In zanima me, kaj menite, da je potrebno še doseči, eh, kaj bi bilo potrebno tukaj spremeniti, ali so tukaj določene temeljne točke, ki bodo predmet razprave in eh, v tem kontekstu se bomo vsekakor z vami z veseljem pogovorili. Naslednja zadeva mislim, da moramo preučiti tudi, kakšne so naše finančne potrebe, neodvisno od eh, pomislekov in eh, ekonomskih in eh, proračunskih težav, s katerimi se soočajo naše države. Mislim, da moramo pripraviti pregled vseh potreb po financiranju, da bi na ta način lahko prišli do ciljev, ki želimo doseči. In gre sektor, na katerega lahko kaj hitro pozabimo, in sicer gre za globalni sklad za boj proti uh, AIDS-u, malariji in tuberkulozi. Tega ne smemo pozabiti in tukaj mislim, da Evropa ne sme ostati v ozadju, kajti potrebujemo zadostno mero globalnega financiranja, kajti tukaj mislim, da američani svoj prispevek pogojujejo z evropskim prispevkom, torej glede na skupek potreb naj bi evropejci plačali določen odstotek, eh, na podlagi odstotka ga plačajo evropejci, pa potem američani plačajo eh, svoj odstotek. Tako da tukaj smo vsekakor v funkciji nekega naravnega liderja. No in na zadnje, večkrat ste omenili tudi lizbonsko pogodbo in eh, vaše odnose z baronico Ashton. Po mojem mnenju je služba za zunanje delovanje Evropske unije koristna, ukolikor išče sinergetske učinke med posameznimi elementi evropske politike. In zanima me, ali nam lahko že v tej fazi poveste, do kakšne mere eh, drugi elementi, druge sestavine, ki posredno ali neposredno vplivajo na razvojno politiko, lahko predstavljajo moteč dejavnik. Ali vaše izkušnje teh petih mesecih že morda kažejo, da ste popolnoma zadovoljni s tem ali pa so določene stvari, ki vas eh, tukaj motijo in če je temu tako, smo na vaši strani in se bomo borili za to, da se te stvari spremenijo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod Cashman. Dve minuti. Thank you, Madam President. Hvala predsedujoča. Hvala tudi komisarju. Naj začnem s tem, da podarim, da moramo sodelovati z vami sicer. Razvoj in vse vrednote, ki so s tem povezane, ne bodo uspele. Zato nima smisla, da vam nasprotujemo. Moramo z vami sodelovati. Kakor veste, me skrbi izid pogajanj o kotonuju, ampak o tem bomo razpravljali enkrat drugič. Lahko pa povem, da ne dvomim v vašo zavezo človekovim pravicam in eh, temeljnim svoboščinam, hkrati z eh, istospolno usmerjenimi, z eh, tistimi, ki trpijo zaradi bolezni, zaradi ajca in tako naprej. Ampak hkrati za mehanizmi, s katerimi lahko pomagamo, državam, ki eh, so v razvoju, eh, moramo povedati, da ne obstajajo nobene vrednote, ki bi, bile, ki bi jih lahko pripisali posameznim državam, samo posameznim državam, ampak potrebujejo spodbujanje v državah, kot so Malavi, Kenija in druge. Ne glede na to, ali obstaja revščina ali gospodarski problemi. Eh, želijo te države iskati nekakšne mm, grešne kozle in Zato smo bili priča napadom na, gejs, na istospolne skupnosti. Zanima me, kakšne inštrumente lahko uporabimo za to, da bi lahko spodbujali in branili človekove pravice in družbene pravice v vseh državah v razvoju. Trajnostne človekove pravice so enako pomembne kot trajnostni razvoj in pa gospodarska politika. Gre za to, da moramo braniti človekove pravice. Naj povem, da se zahvaljujem za vaše prijazne besede o milenijskih ciljih, ki v bistvu odražajo tudi večinsko mnenje tega odbora in zahvaljujem se vsem pričnim skupinam za njihovo podporo. Akcijski načrt je dobrodošel, Evropska unija mora prevzeti vodilno ulogo, ampak eh, naj vam povem, da nisem navdušen s pričo tega, kar slišim iz sveta. To je ohlapno, to je brez vodstva, to je brez novih zavez. Torej, karkoli bomo lahko dosegli s pomočjo vaših služb, bo zelo dobro došlo. In ne nazadnje, in tukaj bom tudi končal, torej, kar se tiče odpisa AKP, to je neka nova ideja, e, to lahko predstavlja določene probleme. E, no, mislim sem, da smo že presegli kolonialno zgodovino, ampak no, morda bi morali o tem razpravljati v okviru skupine socialdemokratov. Ampak naj povem naslednje, komisar. Ne zdi se mi smiselno, da bi država, ki doživlja gospodarsko krizo, globalno krizo, da bi se takrat država umaknila od svojih zavez. Nismo prosili te države naj se zavežejo milijardam, prosili smo jih naj se zavežejo glede odstotka svojega BDP-ja. Če je njihov BDP nizek zaradi kriznih časov, potem so tudi te zaveze nizke, ampak če se v tem pomemben trenutku umaknete od svojih zavez, potem bomo postali kot Gravčo Marks. Bomo razglašali svoja načela, na to pa jih bomo spreminjali, zato ker se je pač spremenile razmere. Nobenega razloga za to ni eh, na področju razvoja in pa človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Tudi sebi bi dala besedo za par trenutkov. Govorili ste o doslednosti, koherentnosti med eh, posameznimi elementi nacionalne politike. Odbor za razvoj skupaj z odborom za ribištvo 22. junija organizira seminar, na katerega smo povabili neodvisnega strokovnjaka, ki je pripravil oceno izvajanja posameznih sporazumov, ki smo jih imeli in njih smo povabili, da pridejo na, ta, na to skupno zaslišanje, ki ga Eh, organiziramo skupaj z Carmen Frago. Ko smo bili v Gazi, smo doživeli negativno presenečenje, da generalni direktorat Mar eh, preprečuje eh, temu strokovnjaku, da bi se udeležil našega zaslišanja. Pravi, da je to neprimerno, da bi mi povabili neodvisnega strokovnjaka, ki je ocenil ta dogovor ali eh, vam lahko postavim naslednje vprašanje. Eh, prosim, da to zadevo uredite, to je popolnoma nezaslišano, da bi ta generalni direktorat eh, nam preprečeval to, da se posvetujemo z neodvisnim strokovnjakom o oceni ribištva, ali je to pregledno, ali bi to naj bil primer dobrega sodelovanja med institucijami. Meni se zdi to način nadzorovanja informacij. Če bi generalni direktorat mar želel nadzorovati informacije, potem to pomeni, da ni neke politične koherence med eh, ribiško politiko in pa razvojno politiko. To je nespremljivo, da nam ne dovoljujo, da bi imeli posvet za neodvisnim strokovnjakom. To je moje prvo sporočilo. Drugo vprašanje, ki ga imam za vas v pismu, ki ste mi ga poslali, pravite, da bi pomoč morala državam v razvoju pomagati pri tem, da bi njihovi državljani se lahko udeležili v gospodarskem razvoju, da bi lahko financirali svoj lastni razvoj. In ko si ogledam Zambijo, se mi zdi, da tega ne počnemo. Evropska investicijska banka, mislim, da je investirala 48 milijonov dolarjev v rudnik eh, Bakra, eh, ki eh, ima, ki pripada podjetju, Eh, ki ima svoj sedež v Švici. Gre za podjetje Glencore. Eh, in ta investicija je uporabljala kislino za ekstrakcijo bakra, to pa je povzročilo veliko nesreč. Eh, režim daje Zambiji samo 1,9 odstotek pomoči, kljub temu, da zaradi slabih delovnih pogojev eh, tudi uničujejo okolje. Kaj boste naredili za to, da bi končali to prakso? In še zadnje vprašanje, ki je povezano z službo IAS. EU external relations strategy for the Horn of Africa. Eh, torej, gre za službo za zunanje delovanje. Eh, povedali ste, da želite posebne misije, ki bi se borile proti piratstvu in ki bi zagotovile pravne države. To je v skladu z eh, stališčem odbora za razvoj. Zato me zanima, ali je to neka praksa, ki bi naj nakazovala politiko Služba za zunanje delovanje oziroma eh, vse države, ki so povezane z vašim področjem delovanja? Well, you, Hvala, predsedujoči. Biti kratek. Začel bom z razvojno pomočjo. Kako bi se torej lahko premaknili na zavezujoč eh, sporazum glede 1,7 odstotka BDP. Eh, zato je potrebno kar nekaj korakov. Najprej je potrebno dokazati, da naša pomoč povzroča spremembe. lahko bi preprečili kakršnokoli zmanjšanje denarja za razvojno politiko, če bi jasno dokazali dodano vrednost razvojne politike. Tukaj bom podal primer, naprimer Združeno kraljestvo. Nova. Eh, torej, stara vlada v, zunanjem, eh, v Združenem kraljestvu je imela dober koncept eh, razvojne pomoči. Sprejeli so jasne zaveze, ki ponujajo tudi dodano vrednost. In enako velja za Švedsko, ko so bili celo uradniki odpuščeni, če niso podpirali tega stališča moramo demonstrirati, da na ravni Evropske unije in na ravni držav članic lahko ponudimo dodano vrednost. Na to pa se lahko premaknemo k naslednjemu koraku. Nič cela sedem odstotka eh, BDP ali 7,3 za nove države, to ni mm, neka velika količina denarja, to ni takšna obremenitev. In če ne bi bilo te razvojne pomoči, bi tudi izgubili vsako politično prepoznavnost v svetu. Zato je pomembno, da ohranimo to razpravo o nič cela sedem odstotka BDP, kaj ti od tega je odvisna učinkovitost naše zunanje politike. Brez tega ne bomo imeli zunanje politike, če ta ne bo močna eh, in če bomo izgubili svoj vpliv. Ali bi lahko imeli bolj zavezojočo zakonodajo, morda bi bilo sedaj prezgodaj špekulirati o tem.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 oblikovati novih predlogov o tem, da bi bilo nič cela sedem odstotkov zavezujoče zapisano v zakonodajo, če ne bo soglasja o tem. Če bi imeli soglasje o tem, bi seveda bilo to veliko pomoč, ampak za, sogla za to soglasje moramo najprej poskrbeti. Italija je tukaj nekoliko problematična, ampak prav tako se je zavezala leto 2015 in morala bi izpolnjevati te zaveze tako kot vsaka druga država. Eh, mi bomo države članice še naprej pozivali k temu. Jaz sem previdno optimističen. Trenutno je to težek trenutek za naše javne finance, ampak eh, vseeno lahko nadaljujemo z našimi dejavnostmi. Kar se tiče Etiopoji in realpolitike, to presega pristojnosti službe za zunanje delovanje. Ta hiša je zelo konsistentna, ko gre za človekove pravice. Svet ne v tolikšni meri. Težave, s katerimi se soočamo, niso povezane z službo za zunanjo politiko problem je, da v različnih državah nismo bili dovolj jasni glede naših eh, strategij. Sedaj bomo imeli nove strateške dokumente za posamezne države in na ta način bomo dosegli doslednost. Človekove pravice, demokracije, vse to mora biti jasno zapisano v naših ciljih. In to mora biti razvidno v vseh strateških dokumentih za vse države in regije. Če to ne bo jasno zapisano, se bomo znašli v težavah. Ne bo služba za zunanje delovanje tista, ki bo eh, to usilila razvojni politiki. Razvojna politika sama je bila tukaj dosledna. Zato pravim, da to presega pristojnosti službe za zunanje zadeve in eh, naj vam eh, čestitam. Vi ste tukaj opravili odlično delo, uspeli ste najti pravilno ravnovesje. Ta država je zelo pomembna, ima možnosti za razvoj. In ko se ukvarjamo z državami, kot je Etiopija, se moramo najprej dogovoriti o načrtih, tudi v povezavi za stvarmi, ki smo nezadovoljni. Pomembno je, da ohranimo politični dialog. Kar se tiče AKP-ja, eh, bi se tukaj močno eh, ne strinjal z vami. Ta koncept so razvile države same in če bi mi sedaj začeli govoriti o ukenitvi tega koncepta, Eh, no, dobro, lahko rečete, da smo mi vse skupaj spodbujali, ampak države same ga ohranjajo. In če bi sedaj želeli to ukiniti, potem bi to lahko privedlo do nesporazumov. Eh, lahko bi eh, države to razumele tako, da so one to ustvarile, mi pa bi sedaj želeli to eh, ukiniti. Zato mislim, da moramo ohraniti koncept AKP. Eh, lahko se pa vprašamo, kakšno vlogo igra AKP. Eh, razen političnega dialoga. Torej, mislim, da bi moral tudi eh, razvojni koncept bil močno povezan s tem. To je druga plat eh, zgodbe. Ampak, kar se tiče AKP, -ja, eh, je to vprašanje odločitve držav in tukaj se resnično ne morem strinjati z vami. To je njihov koncept, ne smemo sedaj tega ukiniti. Vse to odvisno od držav, ki so spostavile AKP. Torej, tukaj moramo razumeti in biti razumni. Kaj se tiče vprašanja Charlesa Görensa v povezavi z revizijo, soglase bi bil, bil tukaj dobro izhodišče, ampak ni nam še uspelo doseči teh nič cela sedem odstotka BDP, zato morajo biti naše zaveze postati bolj zavezujoče in pa tudi bolj vplivne. Videli bomo, kam bo to pripeljalo, ampak iz tega moramo izhajati. Dokument je sicer dober, ampak ne deluje. Še naprej bomo se zauzemali za dosego cilja nič cela sedem odstotkov na globalni ravni. Mislim, da tudi dobro sodelujemo za globalnim skladom in upam, da bo to potekalo tudi horizontalno, ne samo vertikalno. Kar se tiče zunanjega delovanja, prav gotovo bi parlament lahko tukaj veliko dosegel. Vaš nadzor je ključnega pomena pri tem procesu eh, vzpostavitve. Uh, Ko bo dosežen sporazum, uh, bo prav gotovo parlament udeležen. Pomembno je, da je izhodišče pravo. Če bo izhodišče pravo, če bomo pregledni uh, tako strani parlamenta kot družbe, potem bo to doživelo uspeh. Če pa proces ne bo pregleden, potem prav gotovo ne bo pripeljal do dobrih rezultatov. Ključnega pomena je to, da mora biti služba za zunanje delovanje nek centr odličnosti. Gre za ustvarjanje zunanje politike Evropske unije in to mora biti na osnovi kvalitete in pa preglednosti. Baronica Ashton je trdno pripričana, da ji bo to uspelo. Seveda to zahteva določen čas, ampak tukaj potrebujemo vso vašo podporo in interes, to nam bo v veliko pomoč. Kaj se tiče vprašanja Michaela Cashmana o človekovih pravicah, prepričan sem, da morajo biti človekove pravice ključnega pomena in da moramo razumeti tudi, kako jih dojemamo ni sekundarnih in primarnih človekovih pravic. Imamo samo univerzalno razumevanje človekovih pravic in to je osnova za naše politike. Lahko rečemo, človekovi pravice so na eni strani, oblast pa na drugi. Ampak eh, to je nevarno, kajti na ta način bi izgubili stik z družbo. In pri razvojni politiki se je pomembno posvetiti predvsem družbi, Naša družba mora podpirati to, kar delamo na področju razvojne politike. Če bojo videli, da ne spoštujemo človekovih pravic, potem politika ne bo doživela uspeha. Če prihaja do kršitve človekovih pravic v določenih državah, potem bi jih morali izključiti iz naše razvojne politike. Vendar je pa najprej potrebno skuš, skušati doseči dogovor, zato pa je potreben politični dialog. Sporazum izkotanuje, um, daje več pomena tudi, tudi procesu razprave o človekovih pravicih. To mora biti dvotirni postopek. Mislim, da smo tukaj dosegli že velik napredek, eh, če se ogledamo države v razvoju. Skratka, prepričan sem, da nam to lahko uspe, ampak prav gotovo to zahteva določeno stopnjo koherentnosti. Potem, kar se tiče stališča sveta. Do sedaj imamo dober osnutek in upam, da bo trenutni osnutek um, plot dobrih pogajanj. Svet se ne želi umakniti od tega sporazuma. Svet za razvoj uh, želi imeti skupni svet z uh, svetom za finance. Eh, to lahko nekoliko problematično, ampak pričal sem, da sodelavci delajo najboljše zvoda, da bi to uspeli. Potem, kar se tiče zmanjšanja cilja nič cela sedem odstotkov, s tem bi tvegali izgubo 40 let sveta v razvoju. Zavezali smo se k temu cilju in moramo uh, vse skupaj pogledati v širšem kontekstu, kar ter nadaljevati s tem. Kar se tiče uh, tega vprašanja v povezavi z uh, izvozom, up, uh, zato še nisem slišal, upam, da je, upam, da je tukaj prišlo do nesporazuma, kar se tiče strokovnjaka. Uh, Tudi če mnenja nekega strokovnjaka niso v skladu z mojimi, pa ta oseba dela za me, bi jaz moral to spoštovati. To je osnova vsake demokracije. Zato bom se resnično pogovoril o tem z generalnim direktoratom Mar. Prepričan sem, da komisar tukaj ni upleten. Danes imamo sestanek eh, kolegija komisarjev in prav gotovo bom o tem se pogovoril z komisarjem. Kaj to je resnično, eh, to je resnično sramota. Eh, komaj verjame, da se to lahko zgodilo. Potem investicije v Zambiji. Res je, biti moramo dosledni in ta primer bom preučil. Vzpostavili smo eh, dogovor o tem, da ne bomo eh, izvali finančnih transakcij s pomočjo institucij zunaj naših meja. Eh, in eh, vsekakor bi morali tukaj spoštovati eh, kodeks etike. Potrebno pa je tudi tesnejše sodelovanje med, Evropsk med delegacijami Evropske unije in pa IAP. Baronica Ashton se zaveda, da moramo sodelovati zato, da ne bi ogrožili, ogrozili našega političnega sodelovanja. Kar se tiče nezakonitih finančnih transakcij, pa se bomo še naprej borili proti temu. Naše sporočilo o obdavčenju je prvi korak v to smer. Pomembno pa je tudi to, kar je povedal panel za Afriko, eh, ki ga vodi nekdani generalni sekretar Združenih narodov. Te zadeve bomo preučili. Razumevanje obstaja in moja služba bodo prav gotovo naredile vse za to, da bi razčistile zadeve. Kar se tiče afriškega roga in Afganistana, rekel bi, da to niso tipični primeri, gre za izjemne primere. Afriški rok se sooča z številnimi izzivi in mi jih pri tem eh, podpiramo. Gre za mirovni proces v Somaliji, imamo eh, vojaške operacije, ki potekajo, soočamo se s problemi zaradi piratstva in razmere se ne izboljšujejo. Če gre tukaj za evropski denar, potem rezultati še niso zadovoljivi in eh, tukaj moramo najti pravi način, kako se ukvarjati s tem. Absurdno je, da, eh, se, da še vedno imamo primere piratstva. Eh, to, to ni dobro, tukaj obstajajo pomankljivosti, ampak kakorkoli, zdi se mi, da je to izjemna situacija, najti moramo rešitve. Um, ampak ne more biti tako, da imamo že 20 uh, let situacijo, ki se ne izboljša, ampak se še slabša. Morda bi morali na katerih področjih na novo zastaviti moje, uh, naše politike. In to bi morali narediti vsi udeleženi akteri. Afganistan, situacija v Afganistanu je podobna. Uh, američani so napovedali, da se bodo umaknili. Uh, In zato je pomembno, da je tukaj razvojna politika vseobsegajoča in da upošteva celotno ozadje. Ne bi si želel, da bi ob kasnejših eh, priložnostih eh, parlamentu povedal, da smo porabili na milijone denarja. Eh, in da bi to bilo vse, da bi ta denar samo porabili. Moramo biti sposobni pokazati rezultate. Morda ne bomo dosegli naših ciljev, ampak ko gre za trošanje denarja, moramo vse jasno vedeti prej, kakšne cilje želimo doseči. To velja za to občutljivo okolje. temi izzivi se soočamo. Običajni proces bi bil ta, da bi vse skupaj temeljilo na razvojni strate, strategiji, eh, zato moramo vključiti tudi civilno družbo, kajti šlo bo za velike spremembe in te so vedno boleče. Eh, potem moramo imeti tudi nacionalne strateške Eh, dokumente in pa regionalne strateške dokumente. Ne moremo vse tlačiti v isti koš, moramo imeti jasne politične cilje, jasne ideje tudi o vprašanju človekovih pravic. Na to bomo začeli izvajati še eh, programe in pa dobili bomo tudi povratne informacije. Se pravi, natrovati moramo celoten krok razvojnih programov in izkušenj, ki iz tega izhajajo. Ampak na tej stopni moram povedati, da se mi zdi izredno pomembno, kakšen bo vaš odziv na ta pisma. Potrebno je na novo zastaviti odnose, to pomeni, da moramo na nekaterih področjih tudi pretrgati vezi. Potrebno je ohraniti ravnovesje v družbi, ki dela na področju razvoja. E, tukaj vidim naprimer primer kmetijskih območij. Zelo se osredotočamo na kmetijska področja v Afriki in vemo, da se bodo ljudje selili v mesta. Lagos je primer mesta, ki kaže na to, kaj se bo zgodilo, če ne bomo razmišljali o tem. Eh, torej gre za tudi veliko, velike demografske eh, eksplozije in to bo imelo določeno posledice za energetsko skrbo, za skrbo z vodo. Eh, zato potrebujemo nove strategije, nove politike, da se bomo lahko odzivali na te izzive. Afrika se bo soočala z enakimi izzivi kot se z njimi soočala Evropa pred 45 leti, eh, torej z, tem, z temi selitvami iz eh, kmetijskega, eh, torej iz podeželja v mesta. Hvala lepa. Nous avons toujours de nombreux inscrits. Ogromno vas je še na seznamu, zato vam bom morala zelo strogo omejiti čas. 45 sekund boste imeli na voljo. Izvolite. Po 45 sekund. Za 45 sekund, gospa. Äh, to mi bo uspelo. Zelo bom kratka. Povedali ste nekaj o ukrepih, o sodelovanju z drugimi državami. Zanima me, ali obstajajo konkretni predlogi glede sodelovanja oziroma glede poskusa sodelovanja z Kitajsko, z Indijo, z drugimi državami, donatorkami. E, to se mi zdi zelo velik izjiv. Hvala lepa, gospod Keller. Hvala. Upam, da bomo dobili tudi kratke odgovore. Moje vprašanje je kratko. Kako vidite vašo vlogo v prihajajoči reformi kmetijske in pa ribiške politike? Kaj bodo do vaše prednostne naloge? V kakšno smer bo šla reforma skupne kmetijske politike? Ali lahko tudi pojasnite, kaj mislite s tem, kar ste opisali v vašem pismu, kako uh, se prestaviti iz, um, kako spremeniti politiko razvojne pomoči, ki se dajte meli predvsem na posojilih in pa nepovratnih sredstvih. In pa potem, kako lahko zagotovite, da bomo tudi okoljsko politiko vključili v našo razvojno politiko, zlasti, ko gre za razvoj obnovljivih virov, kjer vidimo velike pomankljivosti. Salom, la Hvala lepa, gospod Guerrero Salom. Besedo imate za 45 sekund. Presidenta, unos breve segundos sobre una cuestión. Na kratko bi želel postaviti postopkovno vprašanje. Zelo težko je imeti strukturiran dialog za samo 45 sekundami časa za govor. Bolje bi bilo, če bi pri organizaciji to vrstnih dogodkov bili nekoliko bolj realistični. Nima smisla nameniti eno uro za 20 poslancev, ki bi želeli izmenjavati stališče z komisarjem. Sedaj pa začenjam z mojimi 45 sekundami. Naj povem, da se strinjam za stališči, ki jih je predstavil komisar, kar se tiče naše zunanje politike, zlasti, ko gre za doseganje milenijskih ciljev. Zanima me, ali bi odbor lahko sprejel nekakšen dokument, podporni dokument za svet, ko se ta ukvarja z razvojnimi vprašanji, ki bi pozval države članice k temu naj spoštujejo svoje zaveze, ki so jih sprejele do leta 2015. In potem pomankanje povezav med eh, razvojno pomočjo in pa gospodarsko rastjo in pa ustvarjanjem delovnih mest. Institucionalne reforme v Evropske uniji bi morale dovoljevati več doslednosti na področju razvojne politike, to pa bi moralo pripeljati do rasti zaposlovanja. Naše zunanje zaveze so način za dosego notranjih ciljev. In potem, kar se tiče AKP-ja, na naslednjem zasedanju AKP, uh, govornik je prekinjen. Besedo bomo dali še drugim, najprej gospod Deva. Predsedujoča, nič ne morem vprašati v 45 sekundah. Zato prosim, da, da organiziramo takšen sestanek, ko bomo lahko imeli pravo razpravo z komisarjem. Nič drugega nimam povedati. Yes, we will try to do that. And, um, uh, da, skušali bomo to narediti. Gospa Gres. Okay. Um, le, le komisar. Gospod komisar, najlepša hvala za odločenost in za pripravljenost sodelovati z nami. Vendar sem v vaših besedah razbrala, da je vaš pristop pravzaprav temeljen na mednarodni izmenjavi, da pri tem upoštevate tudi razvojne cilje. Zato me zanima, ali se res zauzemate za najbolj revne, za ženske, za kmete, za prvobitne prebivalce mislim, da bi se morali osredotočiti na njih, jih bolje vključiti v svetovno gospodarstvo, kajti s tem boste povečali tudi njihovo gospodarsko rast. Ali ste razmišljali o razvoju javnih storitev, o dostopu do zdravstvenih storitev izobraževanja, do energetskih virov in tako naprej? Zato me konkretno zanima, kako boste poskrbeli za to, da bo ta politika dejansko koristila najbolj revnim. Upoštevati je treba tudi trenutne okoliščine ali nameravate sprejeti politiko, s katero boste spodbujali model družbe, ki temelji na človekovih pravicah. Kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli? Pa Kretu. Komisar. Hvala, hvala komisarju za njegovo predstavitev. Moje vprašanje je naslednje kaj lahko naredimo za to, da bi bili bolj učinkoviti, da bi preprečili fragmentacijo razvojne politike. Prav tako mislim, da bi morali več pozornosti posvetiti eh, vprašanju razvoja skupnosti in eh, prevrednotiti vprašanje skupnosti ter eh, se vprašati tudi, ali resnično dobimo vrednost za denar, ki ga namenimo ti namene. Gospa Toja. E, grazie. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada osredotočila na vir. Koliko sredstev bomo namenili in kako jih bomo porabili? Če ne bo sredstev nič na voljo, potem jih tudi ne bomo mogli porabiti. Zanima me, kaj drugega boste storili kot to, da boste izvajali pritisk. Poiskati je treba nekaj novega. V naši državi je situacija katastrofalna. Ne vem, kako bo do leta 2015, zato me zanima, kaj lahko komisija stori, zato da bi bil svet tudi bolj dosleden, da se bodo odločitve, ki jih tu sprejemale, dejansko izvajale tudi v državah članicah. Pomembno je, da tudi mi porabljamo denar na pravilen način, zato bi se morali osredotočiti predvsem na naše vlade in od njih zahtevati, da denar, ki ga dobijo, porabijo na pravilen in dober način. Kaj ti pogosto slišimo očink, očitke, da Evropa pravzaprav samo troši svoj denar. Hvala. Sven. Hvala lepa še gospod Svenso na koncu. Hvala lepa. Zelo pomembno, da povdarimo pomembnost človekovih pravic in da omenimo tudi nič cela sedem odstotkov BDP-ja. Razen tega naj povem, da so ljudje tudi, ki lahko uh, zmorejo nič cela en odstotek. No, vsi, ki tukaj sedijo, imajo stike tudi za svojo nacionalno vla, uh, vlado. Eh, ne moremo tega narediti sami. Najlepša hvala, komisar, imate besedo. Very... Bom skušal biti zelo kratek. Gospa Jastrom. Danes resno sodelujemo samo ZDA. Varna oskrba s hrano podnebne spremembe in doseganje razvojnih ciljev. So tri področja, kjer tesno sodelujemo, tu želimo doseči napredek in smo tudi optimistični, vendar se mi zdi, da tu ne gre samo zato, da bi mi dajali denar, drugi pa bi potem opravljali delo. To ni odnos, ki bi si ga mi želeli. Vsi morajo vlagati tudi denar na enak način. Gospa Keller, reforma SKP-ja in ribiške politike. Treba je zagotoviti trajnost teh politik na globalni ravni. To je seveda izziv za Evropsko unijo, tudi za vse ostale države. Podnebne spremembe, vključevanje podnebnih sprememb v politike, zagotovo je treba podnebne spremembe poštevati tudi pri razvojni politiki. Omenil sem že skupno sporočilo ki ga bo objavila s kolegico za dolženo za podnebne spremembe. Ne bomo oduzeli denarja z področja razvoja in ga namenili podnebnim spremembam. Teh 2,4 milijarde evrov je treba najti drugot, jih nameniti razvoju, to je jasno, ampak razumeti moramo, da gre tu za dodatna sredstva, ki smo jih pridobili od drugot. Mislim, da bi morali to politiko vključevati v vse politike. Potem energetika. Do konca leta bom predstavil nek dokument v zvezi s tem, kako naj bi vse skupaj izgledalo. Gospod Guerrero Salom, komisija res prosi države članice, da namenijo nič celih sedem odstotka BNP-ja tudi v svojem sporočilu smo jih pozvali naj to storijo. Omenjate tudi vzpostavljanje novih delovnih mest. Mislim pa, da bi morali organizirati prave razprave. Vse države lahko tudi preko Evropskega parlamenta izrazijo svoja stališča. Vedno sem se pripravljen srečati s člani Evropskega parlamenta. Dejstvo pa je, da sam ogromno potujem, tudi vi niste vedno tu, tako da če nam bo uspelo najti datume za organiziranje srečanj, bom z veseljem prišel na vaša srečanja in sestanke. Vprašanje je ogromno. Na tista, ki ne bo mogel govoriti sedaj, bo morda govoril pisno. Gospa Greze, tisto, kar ste omenili, se pravzaprav dotakne vseh nas. Kadar ustvarjate delovna mesta, in skušate vzpostaviti gospodarsko rast, nas je prevzemate nova tveganja. Morda vedno ne delate ravno v dobrobit najrevnejših, vendar če se boste osredotočili samo na najrevnejše člane družbe, to ni dobro, zato ker se je treba osredotočiti na družbo v celoti. Zato sem sam prepričan, da če se želite lotiti problema revščine, se morate lotiti držav, v katerih se pojavlja revščina, ni dovolj, da se osredotočite samo na najrevnejše in najšipkejše sloje družbe. Enako velja tudi za afriške države. Ti države bi morale vzpostaviti gospodarsko rast. Zadovoljni smo, da bo Južna Afrika organizirala svetovno prvenstvo, vendar na vkljub precejšnji rasti še vedno mora najti odgovore na številne težave vendar morate najprej čutiti ogromno bolečine, preden se lahko stvari premaknejo naprej. Lahko sicer pomagamo posameznikom tu in tam, ampak eh, bolje je, če se osredotočimo na družbo v celoti. Človekove pravice so zelo pomembne. Spremembe v družbi je moč izpeljati samo, če se utemolimo na človekovih pravicah. Gospa Kretus, spraševali ste me o denarju. Preglednost, odgovornost, to je bistvenega pomena pri finančnih sredstvih. Če že ulagamo določena sredstva, potem moramo vedeti, kakšne rezultate pričakujemo. Bomo pa morali povedati tudi to, katere rezultate bomo merili v določeni družbi, naprimer na področju izobraževanja, zdravstva. Najtežje je izmeriti rezultate tam, kjer nudimo pravzaprav sredstva za podporo proračunu, kjer se sredstva vlagajo za posamezne projekte. Kaj lahko storimo skupaj z državami članicami? Po mojem mnenju lahko izvajamo samo pritisk. No, rekli boste, vsaka milijarda šteje, ampak mi svetu nismo kaj dosti dolžni. Je pa pomoč pri razvoju tisto, kar smo dolžni vsem. Danes bomo razpravljali tudi o Palestini in Izraelu. Take spore je težko rešiti. Če bi se družba lotili, lotila bistva problema že pred 20 leti, nam ne bi bilo treba porabiti več milijard evrov za reševanje konflikta z leti se stvari samo slabšajo. V Somaliji smo prisotni že 20 let. Koliko denarja smo namenili Somalcem? Če bi Somalcem dali denar, ki smo ga namenili državi, bi rezultati verjetno bili že vidni. Zato bi morali res pritiskati na vlade. Mislim, da če bi vsaka država plačala nič celih sedem odstotka BNP-ja za razvojno politiko in pomoč, to ne bi uničilo nobene države. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, seveda ste vedno dobrodošli in mi lahko zastavite vprašanja ali pa pošljete tudi kašna mnenja. Hvala. Najlepša hvala, komisar Pibalks, da ste ostali z nami več, kot je bilo predvideno. Hvala, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Držala vas bom za besedo, kar zadeva razpoložljivost. Kmalo bomo organizirali novo srečanje, tako da bo vsak lahko zastavil svoje vprašanje in tudi prejel odgovor. Bomo zelo kmalo vrstili to točko na dnevni red. Hvala lepa še enkrat, gospod komisar. Mm.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 Gospod Jage, ki je svetovalec AKP pri stalnem predstavništvu Španije v Evropski uniji. Hvala lepa, da ste danes eh, z nami. Hvala lepa, da ste se pripravljeni z nami pogovarjati o izidu pogajanj za drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. Kajti vi ste, kot rečeno, strokovnjak za ta vprašanja. Naš odbor je zelo pozorno spremljal pogajanja za drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. O rezultatih pogajanj smo bili redno obveščeni tudi v našem odboru. Obe strani sta sedaj dosegli dogovor. Komisija želi v imenu sveta tudi izpolniti svoj mandat. Zato mora svet sprejeti odločitev o tem, ali bo podpisal sporazum iz Kotonuja, kot je bil spremenjen, tako da bodo Evropska unija in države članice lahko spostavile nove odnose z državami AKP-ja. Uradno naj bi ta sporazum podpisali v četrtek 22. junija na svetu ministrov AKP EU. Tako da se mi zdi, da je sedaj pravi čas, da zastavimo nekatera vprašanja tudi predstavniku sveta, gospodu Martanje Geju. Za pet minut vam dajem besedo, največ pet minut. Potem pa bomo postavili še nekaj vprašanj. Gospod Jage, izvolite. suis désolée, je n'étais pas consciente qu'elle était. Se opravičujem, nisem vedela, da gospoda ni v dvorani. Torej, še enkrat pozdravljam gospoda Martana Jageja. Vam kar predajam besedo za pet minut, tako da nam lahko predstavite svoje stališče o zvezi z drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. Zanima me, ali boste ta sporazum vseeno podpisali, kljub temu, da vse pravice niso bile zagotovljene. Hvala. Sí. Eh, muy buenos días, señora presidenta. Dobar dan, gospa predsednica odbora DEVE, spoštovane poslanke in poslanci. Sem Jose Luis Martin Jagve in sem svetovalec na stalnem predstavništvu Španije v Evropski uniji, zadolžen pa sem za vprašanja AKP. Veliko čast mi je, da danes lahko sodelujem na sestanku vašega odbora. Pojasnil vam bom tudi, kakšno je stališče predsedstva sveta v zvezi s tem, kako so potekala pogajanja za sporazum iz Kotonuja predstavljamo tudi naše mnenje o doseženih rezultatih pogajanj za drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. Prav tako vam bom predstavil priložnosti, ki se odpirajo s tem sporazumom. Če sem prav razumel, imam na voljo pet minut, zato da predstavim stališče predsedstva. Skušal bom biti kratek in jedrnat. Izpostavil bom predvsem tiste vidike, ki se mi zdijo pomembni tudi za vaš odbor, ter seveda tiste, ki so še zlasti zanimivi za nekatere izmed prisotnih poslancev. Gre za drugo revizijo sporazuma iz Kotonuja. Vse skupaj se je začelo februarja 2009. Deset mesecev smo se neprekinjeno pogajali, bistveno smo spremenili tako formalne kot vsebinske vidike institucionalni vidik, potem trgovinsko-gospodarski vidik in tudi finančni vidik, ki je bil spremenjen v sporozumu iz Kotonuja od januarja 2010, ko smo prevzeli predsedovanje Evropski uniji smo kot Španija seveda skupaj s komisijo bili še toliko bolj vključeni v ta pogajanja in se osredotočili predvsem na osebinske vidike. Bistveno smo spremenili sporazum iz Kotonuja. Marca smo predstavili prvo spremenjeno različico besedila in mislim, da imamo sedaj na voljo tudi boljše besedilo, besedilo, ki tudi izpolnjuje ambicije Evropske unije, ko gre za sodelovanje in razvoj. Upoštevali smo tudi skupne strateške pobude med EU in ostalimi državami. Obravnavali smo tudi druge teme znotraj tega sporazuma, milenijske razvojne cilje, AIDS, povezava med varnostjo in razvojem, potem razvoj ribiške politike, zagotavljanje varne oskrbe s hrano. Spremenili smo tudi samo metodo koriščenja programov, ki jih ima na voljo Evropska unija. Spremenili smo tudi nekatere institucionalne vidike, okrepili smo vlogo parlamentov iz država KPA. Poleg tega smo okrepili tudi vlogo skupne parlamentarne skupščine EU-AKP. Kolikor vem, vas kar nekaj aktivno sodeluje pri tej skupščini skupščina je pomembna predvsem zato, ker spremlja razvoj posameznih razvojnih programov za države AKP. Na voljo imamo tudi kar nekaj strateških dokumentov, ki se nanašajo na procese spremljanja, izvajanja partnerstva v gospodarskem sodelovanju. Poleg tega pa spremljamo tudi nekatere nacionalne programe, ki jih izvajajo. Bistveno predvsem pa je, da se vzpostavi politični dialog. Med pogajanji smo na specifično zahtevo parlamenta in odbora spremenili formulacijo 8. člena tega sporazuma, kjer se govori o političnem vidiku. Govorimo v tem členu tudi o načelu nediskriminacije na podlagi spola ali veroizpovedi. Parlament si je resnično zauzemal za to, da bi tudi to vključili v sporazum. Marca je bil, kot rečeno, dosežen sporazum in vprašanje nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti smo sprva nameravali vključiti, potem pa konec koncev tega nismo vključili. Dosegli smo nek kompromis na podlagi drugega člena konvencije o človekovih pravicah. Evropska unija je želela vključiti enostransko izjavo, s katero bi povezali ta člen z nediskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Na koncu nam tega ni uspelo doseči in kolikor vem, bomo skušali izsiliti to, da se vsi ti vidiki vključijo v osmi člen. Mislim, da bi morali vsa ta načela vključevati v vse politične dialoge. Malavijska vlada je naprimer ponudila pomoč tistim, ki so bili obsojeni zaradi homoseksualnosti. Pomembno je tudi vprašanje migracij. Predsedstvo priznava, da Rezultati na tem področju niso zadovoljivi. Skušali smo spremeniti 13. člen, ki se nanaša na priseljevanje. Želeli smo si, da bi zauzeli bolj globalni pristop, da ne bi upoštevali samo migracijskih tokov, temveč da bi se zauzemali tudi za boj proti nezakonitemu priseljevanju, upoštevati pa bi morali tudi vprašanje ponovnega sprejema. Nažalost pa nam, kot rečeno, tu ni uspelo doseči dobrih rezultatov. toliko o tem. Moram pa reči, da je revidiran sporazum, ki je bil parafiran 19. marca strani komisarja Pibalksa, primeren za to, da ga predložimo skupnemu svetu AKP EU v podpis. Svet bo zasedal 22. in 23. junija, podpisale pa ga bodo vse države Evropske unije in države AKP-ja. Sedaj pa sem pripravljen odgovarjati na vprašanje, če jih imate. Šman bo seveda. Hvala lepa, gospod Kašman, izvolite. You, Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi predstavniku predsedstva, da se je odeležil današnje seje in nam pojasnil vse stvari. Ni samo parlament skrbelo to, ali boste vključili v sporazum ljudi, ki bolehajo za ajca in tiste, ki so drugače spolno usmerjeni. Mi zastopamo državljane v parlamentu in glede osmega člena naj povem, da ste dosegli velik neuspeh in stvari celo poslabšali. V Malaviju so res pomilostili dve osebi, ki sta bili obsojeni sicer zaradi dialoga z Evropsko unijo. Vendar to ni dosežek. Mi smo rekli, da ne bomo podali svoje izjave, s tem pa smo ostalim državam AKP-ja poslali jasno sporočilo, da ne jemljemo resno človekovih pravic, ko gre za lezbike, geje in tako naprej. Sam sem homoseksualec in lahko vam povem, da če bi se pogajali na podlagi rase, vere, etničnosti, prepričanj, starosti, invalidnosti, ne bi nikoli popustili, nikoli ne bi klonili. Vi pa ste s tem, ne ravno vi osebno, ampak vaša institucija, skupaj s komisijo ste poslali res ostudno sporočilo, da po eni strani razglašamo, da je tisto, kar se dogaja ljudem zaradi njihovega manjšinskega statusa napačno, istočasno pa kimamo in mežikamo. Tako smo AKP državam poslali jasno sporočilo, da če ne bodo vključili vprašanja homoseksualnosti, bomo podali izjavo. Ampak kaj se je potem zgodilo? Klonili smo in nismo bili dovolj pogumni za to, da bi branili svoje vrednote, ki so pravzaprav univerzalne vrednote. Naj vas spomnim na to, da 38 držav v Afriki trenutno prepoveduje istospolne odnose. Vse istospolne odnose. Države kot so Uganda pa nameravajo celo sprejeti smrtno kazen za takšne odnose. Zato bi morali v tem trenutku preprečiti ratifikacijo tega sporazuma, kajte z ratifikacijo bomo celotno družbo zabrisali v smeti. Tako da, če bi ljudje, kot sem jaz, živeli tam, ne bi bili enako vredni kot vsi ostali državljani. Če menite, da ste dosegli nek napredek s tem, ko ste v 8. členu omenili univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah, se motite. To je bilo omenjeno že v trenutno veljavnem sporazumu, tako da niste dosegli nobenih izboljšav, stvari ste samo poslabšali. Zato, ker ste ohranili to nevarno formulacijo mutual concern, da nas to vse skrbi. No ja, morda nas stvari skrbijo, njih pa ne. In enostavno umaknili smo se in spodkopali ste delo Karla de Guhta in Luja Mišela, ki sta v številnih afriških državah, v Malaviji, Ugandi, Burundi in drugod, skušala trdno zastopati svoje stališče. Razumem, da obstaja neka hierarhija pravic in da bodo moje pravice v ključnem trenutku vedno poteptane, vendar vas prosim, da posredujete predsedstvo naslednje sporočilo. Znan sem kot zelo dober prijatelj, vendar tudi kot zelo goreč sovražnik in preko 27 držav članic bom izkoristil vse kanale, ki jih imam za to, da se prepreči ratifikacija tega sporazuma. Ratifikacija sporazuma bi pomenila, da je večinsko mnenje držav AKP-ja glede temeljnih pravic in svoboščin pravilno, mi pa, da se motimo. Gospa predsednica, se opravičujem, če sem bil žaljiv, vendar sem izhajal iz osebnega prepričanja in iz dejstva, da če bi bil v Malaviju, bi bil jaz lahko tisti, ki so ga aretirali in poslali na 14 let prisilnega dela. Če smo to dopustili, da se zgodi tam, ne vem zakaj, se ne bi nekaj podobnega lahko zgodilo tudi nam. Mislim, da bi morali ta sporazum vreči v smeti, kajti nihče ne bi smel biti ponosen na tak sporazum. Hvala. Görens, gospod Görens, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Nekaj me zanima v zvezi z varnostnim in razvojnim vidikom. Sami ste to omenili v uvodnem nagovoru. Bolj specifično pa me zanima. Kako obravnavate sklepanje mirovnih sporazumov. Kako se vprašanja sklepanja miru obravnavajo v sporazumu? Zanima me, ali boste v prihodnosti uporabljali enako formulo, ali je to enako omenjeno tudi v tem revidiranem sporazumu. Hvala. Gospod Deva. <clears throat> Thank you, Madam Chairman. I'll listen very carefully to what Mr. Cash. Hvala lepa, gospa predsednica. Skrbno sem prisluhnil temu, kar je povedal gospod Cashman. Spomnim se časa, ko smo se borili proti apartheidu v Afriki. Če ljudi obravnavamo drugače, če z njimi ravnamo drugače, mislim, da homoseksualci niso to po izbiri, taki pač so ampak moja stranka, konzervativna stranka, se zauzima za to, da vse ljudi obravnavamo enako. In moj ministerski predsednik, novi ministerski predsednik, je to jasno podaril. Zato predsedstvo me zanima, ali boste kaj storili v zvezi s tem, kar nameravam storiti sam. Namreč predlagam vladi naj ne daje sredstev za.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 Dva člana sta danes omenila vsodo homoseksualcev in naj vam povem v imenu tistih, ki jih zastopam, da je predsedstvo oziroma naša vlada bila prva, ki se je zauzemala za to, da bi vsi ljudje bili enakopravni, ne glede na to, kakšna je njihova spolna usmeritev. To je dejstvo. Sam sem španski uradnik, zato vam moram jasno povedati, da v pogajanjih teh vprašanj nismo zanemarjali. Naj ne bo nobenega dvoma. Tako predsedstvo kot komisija kot vse države članice verjamejo, da je spolna usmeritev temeljna pravica, da je to nekaj, o čemer se ne bomo pogajali in da tega tudi ne bomo potiskali ob stran. Vendar, kadarkoli se pogajamo o to vrstnih sporazumih, se nahajamo v določenih specifičnih okoliščinah. Tisti, ki ste bili v Ruandi na skupnem zasedanju Evropske unije in AKP-ja, ste videli, kakšni so bili odzivi posameznikov. Takšno je pač dejansko stanje, takšen odnos imajo do teh stvari. Zato bi, po mojem mnenju, morali biti realistični, ne pa strogo nepopustljivi. Prilagoditi se je treba dejanskemu stanju, kar pa ne pomeni, da bi morali vedno znova poklekniti. Če bomo v sporazum vključili tudi zadevne klauzule, se stvari čez noč v teh državah ne bodo spremenile. Homoseksualnost bo še vedno kazniva v številnih teh državah. Mislim, da je gospod Pibalks danes povedal, da bi se morali še naprej politično zauzemati za to, da se uvrstijo te teme na agendo vsakega dialoga, ki ga imamo z državami AKP-a. Če si pogledate formulacijo 8. člena, boste videli, da to možnost imamo, da lahko to temo omenjamo vedno znova, ko se pogajamo s temi državami, ne glede na to, kako berete ta člen mislim, da ta člen pušča odprta vrata za pogajanja o tovrstnih temah tudi v prihodne. Vendar je bila formulacija tega člena oblikovana na željo komisije, ki je želela, da se ta člen oblikuje na isti način, kot je oblikovan v trenutno veljavnem sporazumu. Kar zadeva človekove pravice, tam se omenja tudi načelo nediskriminacije zaradi spolne usmerjenosti. Kaj smo dosegli glede tega? Gospod Kašman želi besedo, zato da se odzove. You, Hvala, gospa predsednica. Samo to bi želel povedati. Sicer sem vesel, da ste podali iskren odgovor okoliščine so res drugačne. Dejstvo je, da AKP države prosimo, da podpišejo sporazum z nami in v tem sporazumu spodkopavamo svoje vrednote. Če je ta univerzalna deklaracija omenjena v vodnih izjavah in tudi v trenutno veljavnem sporazumu in če je tako pomembna, kot je, potem ne vem, zakaj so se stvari samo poslabšale. Mislim, da je Španija zauzela res napreden pristop pri vprašanju lezbi, homoseksualcev in tako naprej. Ampak sodim vas potem, kaj počnete za druge in v imenu drugih. In nažalost je sporazum, ki naj bi ga sedaj ratificirali, močno pomankljiv. No, Hvala lepa. Sedaj pa glasovanje. Nekoliko smo spremenili dnevni red, da se bomo lahko držali urnika, ki smo ga dogovorili za glasovanje. vprašanje komisiji po, po glasovanju. Najprej glasovanje, potem Gaza, potem vprašanje komisiji. Dobro? Torej glasujemo elektronsko, tako da prosim, da poiščete svoje kartice. Par sekund časa vam dam, da vzamete svoje kartice. Najprej bomo preizkusili delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo, prosim, poskusno. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Dobro, deluje. D'accord. Donc, euh, on vote. Torej najprej glasujemo o zmanjševanju revščine in odpiranju navidelnih mest v državah v razvoju. Amandma 18, prvi odstavek. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. A ne, ne, zavrnjeno se popravlja predsedujoča. 21 oddanih glasov, 4 za 17 proti, torej zavrnjeno. Proceduralno, lahko, kolikor se le da amendmajev, glasujemo kar v bloku, prosim. Samo splošna pripomba, predsednica. torej 19. Amalma 19. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 21. Glasujemo ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. amand, ustni amandma gospod Görens. Gospod Görens, boste predstavili svoj amandma? Torej, ustni amandma se glasi, pozivamo vse države v razvoju, da spremijo agenda za delo eh, svetovne organizacije dela za zagotavljanje normativov dela, ki so na zadovoljivi ravni. Dobro, glasujemo tudi torej o tem amandmaju. Konec glasovanja. sprejeto. Predlagam, da gremo kar po posamečnih amandmajih, če ne bo preveč zapleteno. Torej 23. Dobro, torej glasujemo od amandmaja 23 do amandmaja 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 25. Ste vsi udali svoj glas? Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj glasujemo amantmaje 26.27 in 18. Eh, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni amantma 26.27 gospod eh, Mišel. Gospod Görns, to je amadma gospoda Mišela, da ne bo zmede. Eh, Gasite, spoštujemo, da nisva ista. Skratka, gre za naslednjo osebino. Um, opomenja, da je vodne upravljanje zajeto v zamisel o pravični državi, državo, ki krati demokracijo in pravice državljanov in zagotavlja ključne pravice, kot je dostop do pravice, do zdravstva, do izobraževanja, do uh, uprave in ki eh, promovira in ščiti pravice uh, posameznika in njegove temeljne soboščine. Dobro, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto. Potem 28, 29 in 5. Dobro, se ne strinjate, potem gremo kar po vrsti. Amandma 28, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja sprejeto. Amadma 29, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, amadma je 5 do 14 v bloku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 31. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 32, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 25, za. Ste še dali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto. Torej, od amandmaja 29 do 36. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 37 podelih prvi del glasujemo. S tem si oddali glas, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. 38. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. torej 40, 41, 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. strinjate od kompromisa 2 do amadmaja 46. Torej glasujemo do amadmaja 45. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Apple 10 do Apple 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinštirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni mandma številka 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 53. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ustni med 4. Gospod Goranč, nam to lahko preberete. Med 4. Prepozimo k dodatnemu bistvenemu financiranju za boj proti učinkom podnebnih sprememb in gospodarske krize v državah v razvoju. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Moramo ponoviti glasovanje, ker naprave niso dolevale. Torej, glasujte, prosim, ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. amandma 20 odbora za poslovanje, glasujemo. Te vsi dali glas, konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 55. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odbor za poslovanje madma 24 in pa 26. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Amandma 57, glasujemo. Ste si oddali glas, konec glasovanja. 57, 57. 56 je brezpredmeten. Torej, amadma 57 je sprejet. Kompromis 6. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, 59 do 63. Ne? torej 59 do 16. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj je amandma 27 odbora za zaposlovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno odbor za zaposlovanje, manjma 17, glasujemo. Ste vsi dali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej od 1 plus 28 do 60 skupno glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Ustni amandma 5, če ga lahko preberete. A ta amandma je nespremljiv do poročevalca. Torej, odbor za poslovanje ima 12, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa od 61 do 63. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 64. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis 7. Glasujemo. Če vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Pitem še, da je brez predmeten. Amandma 13 odbor za zaposlovanje. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Ustni amandma 6. Gospod Björn, če nam lahko to preberete. To je amandma gospoda Mišela. Pomenjena ja, so kriteriji, pogojni kriteriji, veljajo tako za Evropski sklad za razvoj, kot tudi za inštrument za financiranje razvojnega sodelovanja. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni mandma 7 in pa ustni mandma 8, gospod Görns. Amandma 7. Ustni manjma sedem, če ga lahko preberite, gospod Gornes. Eh, Poziva Evropsko unijo naj budno eh, spremlja spoštovanje načela pogojevanja, kot ga določa sporozum iz Kotonuja. Hvala lepa, glasujemo. Ja, izvolite. Ta mandma lahko sprejmem le kot dodatni amandma, ne pa kot eh, amandma, ki nadomešča obstoječe besedilo. Če lahko ponovite, ta ustni amandma lahko spremem kot dodatno besedilo, ne pa kot besedilo, ki nadomešča obstoječe besedilo. Ja, vse to je nov odstavek. Nečesar ne nadomešča. Torej, glasujemo o tem novem dodatnem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Pustimo na 8. Gospod Görens. Pustimo na 8. ne, ne, se prečujem, podarja, da je tako Evropski hlad za razvoj, kot tudi inštrument za financiranje razvojnega sodelovanja. A ne, sem se zmotil. Podarja, da mora tako Evropski hlad za razvoj, kot tudi inštrument za financiranje razvojnega sodelovanja, eh, izpolnjevati enake izvedbene kriterije in eh, enake pogoje. Hvala lepa, glasujemo ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 68. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odbor za poslovanje, amandma 22. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem eh, v bloku od 69 do 72, ne? Ne bomo glasovali skupno, dobro, torej 69 glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Amanma 70. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Amanma 71. Glasujemo. Ste vsi vdali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 72. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. sprejeto. 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 76. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Koniec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 77. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 78. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 79 do 82. Torej 79 do 2 oziroma 81. 81. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 82 glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 86. Glasujemo. Ste si dali svoj glas? Konec glasovanja sprejeto. 87. Glasujemo. Lahko glasujemo od 87 do 90. Ne. Dobro, potem 87. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Oseminosemdeset in devetinosemdeset tudi ne. Torej, oseminosemdeset glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 89. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 90. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 91. 91, 92, ne? Dobro, torej 91. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92, za. Um, glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 96, glasujemo. So vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na vodne izjave. Amadma 5, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 6 glasujemo. So vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Amandma 7, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 8 in 9 sta enaka. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ustni mandma številka 10. Gospod Gorenš, če lahko nam to preberete. Podpira države v razvoju pri njihovi pripravljenosti zagotoviti kar se da visoko dodano vrednost v teh državah, eh, kar zahteva strategijo industrijskega razvoja, ki mora ostati skladna z zahtevami trajnostnega razvoja, še posebej ohranjena okolja. Hvala lepa. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. amandma 10, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 13, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 14, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ustni med 11, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16, glasujemo. Konec glasovanja. Amandma 17, glasujemo. konec glasovanja. Potem amandmaja 1 in 2 v navedbah. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 4, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o poročilu v celoti z izglasovanimi amantmaji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, zahvala in čestitke gospe Teoharod za odlično upravljeno delo. Dobro, Madam Chairman, is it possible to vote? Gospa predsedujoča, lahko naslednje poročilo, kar glasujemo v bloku, torej vse amandmaje hkrati. Tako je, torej poročilo Mitchell in glasujemo v bloku kar vseh amandmajih. Glasujemo. Ste vsi podali svoj glas? konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Tako prav tako moramo glasovati o celotnem mnenju z glasovanimi spremembami. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno. Zdaj pa glasujemo o naslednjem poročilu gospoda Mišla o DCU. Tudi tukaj glasujemo o vseh amadmajih krati. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. In še glasovanje o končnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Dobro, in hvala tudi gospodu Mičlu za izjemno delo, ki ga je upravil. de la personne. Hein? D'accord. <clears throat> Comme vous le savez. Kot veste, je odbor za razvoj skupaj z delegacijo odbora za zvanje zadeve in odbora za pročunske zadeve eh, odpotoval v Gazo prejšnji teden. Naš odbor sem zastopala eh, jaz, gospod Stricler in gospod eh, Weigl. Eh, popolno poročilo boste dobili na našem naslednjem zasedanju, lahko vam pa že zdaj povem, kaj smo videli. In sicer smo najprej v Jeruzalemu in v vzhodnem Jeruzalemu bili priča izgradni zidu. Videli smo, kako gradijo zid med državljani, predvsem med eh, vzhodnim Jeruzalemom in eh, Palestino. Veste, da je Izrael zavrnil vstop evropske delegacije v Gazo preko egiptovske meje zato smo vstopili v Gazo ravno preko egiptovske meje, po sedmih urah potovanja z avtobusom. Obiskali smo različne projekte, sestali smo se z direktorjem Palestinske banke, ki nas je obvestil tem, da so vse finančne transakcije prekinjene, ni možno trgovati, vsaj nezakonito. Edino, kar obstaja v Gazi, je trgovina preko predorov, torej črna ekonomija je zelo, zelo dobro razvita. Zgradbe, zgrajene pod pokroviteljstvom UNRE, eh, se ne gradijo več. 1200 stanovanj je skoraj da končanih, ampak ker ni cementa, ne morejo zaključiti z delom in zato so begunci v zelo negotovih razmerah, v slabih stanovanjskih razmerah in zato tudi Ozel ne more mm, zaključiti gradnje, kajti Ozel ne more kupovati cementa na črnem trgu, obenem pa se gradijo v gazi zgradbe, vendar s cementom iz črnega trga. Na dolgo in široko smo razpravljali tudi s predstavniki UNRE, ki so nam obrazložili, kako težko je sploh živeti iz dneva v dan, zelo šokantna je tudi omejitev možnosti za ribarjenje prebivalcev Gaze. Normalno naj bi imeli šest nautičnih eh, mil, eh, sardine sicer ne pridejo ravno na plažo, temveč približno tri morske milje od obale in eh, Izraelci jim preprečujejo dostop do teh voda skratka tudi prehranska kriza je zelo huda, 80 odstotkov prebivalstva živi od pomoči OZN. Eh, smo pa danes eh, med se povabili gospod Virginijo Vilar, ki dela v uradu UNRE tukaj v Bruslju, da nas eh, obvesti o tem, kakšne so humanitarne razmere v Gazi. Z veseljem vam tudi sporočam, da je celotna delegacija pripravila sporočilo za javnost v petek, da bi na ta način zahtevali takošno odpravo blokade Gaze. In podarili smo tudi, kako kontraproduktivna je ta blokada in eh, kako samo spodbuja črno ekonomijo, kako kaznuje prebivalstvo, ki je v 50 odstotkih eh, mlajše od 18 let. Sestali smo se z resnično izjemnimi ljudmi, ki delajo proti nasilju v šolah v zelo težkih razmerah. Vsako leto je 6000 otrok več v šolah, ampak zaradi bojkota ni možno. Eh, graditi novih šol, ni možno plačevati učiteljev in to je tudi razlog, zakaj smo dobili prošnjo za dodatna sredstva. Torej, celotna delegacija soglasno je s tem sporočilom za javnost zahtevala takošnji, takošnjo odpravo blokade in eh, ko smo se vrnili v Francijo in pač domov ostali v druge države, smo slišali o napadu izraelske vojske na konvoj ladij nevladnih organizacij, ki so bile namenjene v Gazo z hrano in drugimi potrebščinami, ki jih potrebuje prebivalstvo in eh, vsi soglasno smo tudi zahtevali neodvisno mednarodno preiskavo. da se razjasnijo resnične okoliščine in resničen, resničen potek dogodkov. Vsi mislim, da ste videli, da je Izrael 24 ur praktično obladoval medijski prostor tako da danes nimamo objektivnega pogleda na to, kar se je zgodilo in ravno objektivni pogled v stvari je izjemno, izjemno pomemben. To je treba ugotoviti. Varnostni svet se je sestal včeraj in je tudi priporočil objektivno mednarodno preiskavo, vendar pa ni tega tudi predpisal oziroma eh, tega zahtevo z resolucijo. Ne vem, ali se bo to spremenilo, ampak vsekakor bomo o tem še govorili. V vsakem primeru se mi zdi zelo pomembno, da smo odpotovali tja. Naša delegacija je bila deležna velike pozornosti in eh, tudi velike hvaležnosti strani prebivalstva za našo prisotnost. Predlagam torej, da kaj k malu skličemo še en sestanek s eh, predstavniki UNRE v Gazi, da nas eh, kar se da celovito informirajo o humanitarnih razmerah v Gazi in sicer eh, gospod John King. Je tisti, ki je za to odgovoren. Mislim, da je to pomembno z vidika eh, našega, naše obveščenosti, tudi glede na sredstva, ki jih porabljamo za pomoč. Mislim pa, da je gospa Virginia Vilar, eh, ki je tukaj v posedovanju najnovejših informacij iz Gaza, zato vam kar takoj tudi predajem besedo. 5 do 10 minut, prosim. Um, uh, Hvala lepa, da ste me povabili na današnji sestanek. Hvala lepa tudi vsem članom delegacije za obisk. Hvala lepa, da ste nas podprli pri delu. Vem, da se velika večina članov zaveda, kakšen je mandat UNRE, da mora zagotavljati storitve za 4,7 milijonov beguncov v tej regiji. Tako da, če mi dovolite, bi se lotila kar celostnega pregleda humanitarne situacije v Gazi v tem trenutku. Relevant statistics samo par relevantnih statističnih podatkov. Prebivalci Gaze živijo na 40 4x40 eh, eh, metrov območja. Polovica aktivnega prebivalstva je nezaposlenega, od Eh, zaprtja komercialnega menega prehoda junija 2007 je zaprlo vrata 90 odstotkov podjetij, 90 odstotkov delavcev je izgubilo tudi delo. 56 odstotkov je starih manj kot 18 let šole. Imajo na tisoče učencev in približno 50 eh, učencev na razred. Vse potrebe te, teh milijona in pol prebivalstva mora poskrbeti 80 eh, dostav na dan. Lahko, vam, lahko prepustim vaši presoji, če mislite, da je to dovolj učinkovito. Za primero, Svetovna banka je ocenila, da bi bilo potrebnih vsej 500 tovornjakov na dan, zato da bi lahko pokrili osnovne potrebe palestincev, ki tam živijo. Maja 2007 je takšnih tovornjakov bilo 475, torej preden je Hamas zasedel to območje in več jih je bilo tudi pred decembrom 2005 kljub eh, nekaterim izboljšavam eh, glede vstopa gradbenih materijalov, ki so tako potrebni po konfliktu eh, lansko leto, torej tudi uvoz teh materijalov je še vedno zelo omejen, tudi ko gre za marmelado, za čokolado, za tekstil in za druge osnovne dobrine. V sodbi sodišča je Izrael priznal, da poseduje dokumente v zvezi z blokado, v zvezi z, um, tudi v zvezi z seznamom dovoljenih dobrin in tudi dokumente v zvezi z uh, podatki o minimalnih prehrambenih zahtevah za prebivalstvo. Gaze. Eh, Izrael pa tih dokumentov ni želel razkriti. Mediji so poročali, da je trenutno samo 81 eh, predmetov oziroma mat, eh, kosov materijala dovoljenih za v Gazo. Prav tako v Gazo ne smejo avtomobili od 2008. Eh, edina eh, elektrarna dobi samo eno tretjino goriva, ki ga potrebuje. Eh, plin za kuhanje ni dovoljen oziroma pokriva samo 50 odstotkov potreb. Dostop do goriva je prav tako zelo omejen, kar povzroča pomankanje in pa izpad elektrike. To ima eh, zelo negativne posledice za vsakodnevno življenje prebivalcev gaze, tako naprimer za javno zdravje. Če upoštevate al alergije, potem. Eh, torej, če upoštevate tudi probleme na področju oskrbe z vodo, ko gre za dostavo vode, za uh, uh, sanitacijo, vse to ima posledice tudi za zdravstveno varstvo gaze. Zdravstveni sistem prav tako ne zna poskrbeti za potrebe uh, prebivalstva gaze. Izrael dovoljuje neke minimalne elemente, ampak osnovne storitve morajo biti zagotove, zagotovljene za to, da bi, to bilo, da bi bilo zdravstvo operativno. Torej potrebujejo zdravila, potrebujejo tudi opremo, ta oprema mora biti vzdrževana, potrebujejo tudi sanitetne službe, potrebujejo zdravnike, eh, ki bi lahko nudili izobraževanje. Uh, Vse to bi potrebovali za to, da bi sistem lahko deloval. Kar se tiče tunelov, zaradi gospodarske blokade so tuneli še vedno pomembna življenska eh, žila. Tunelo je 1000 do 1200. Eh, delujejo sedaj, ko so zaprti eh, mejni prehodi. Eh, ti pa samo dostavljajo dobrine, ki so predrage za revno prebivalstvo Gaze. In uh, revščina narašča. Lansko leto je število znaslo iz 100 tisoč na uh, eh, 300 tisoč. V katerem koli drugem delu sveta bi to bilo označeno kot nespremljivo. Združeni narodi so z različnimi pilotnimi projekti pro dokazali, da, ima, uh, da imajo mehanizme za dostavo dobrin, ki jih imajo pod svojim okriljem. Špansko predsedstvo je ponudilo uh, tudi svojo pomoč. No, sedaj sem omenila samo nekaj podatkov in tudi gospa Žoli jih je prej omenila. Uh, blokada v Gazi od leta 2007 je zelo poslabšala pogoje življenja za palestince. Uh, povzročila je veliko revščino in uh, ogrozila oskrbo s prehrano, uh, uničila je tudi uh, vse ekonom vso ekonomsko dejavnost. Potrebno je odpreti meje, tako da bo prost pretok ljudi in pa dobrin omogočen v Gazo. To je edini način za ustavitev te humanitarne katastrofe. Tudi odprtje rib, eh, pomorskih meja bi prispevalo k preprečitvi tragediji, kot se je zgodila včeraj. To je stališče UNRE, eh, ko gre za nasilna dejanja eh, nad ljudmi, ki so bili na ladjah, ki so vozili dobrine v gaze. Filipo Grande, generalni sekretar UNRE, je izjavil, da so takšne strategije takšne, da se jim lahko izognemo če bi Izrael prisluhnil pozivu mednarodne skupnosti naj konča za svojo kontraproduktivno gazo. UNRA prav tako eh, se strinja z obsodbo Varnostnega sveta eh, glede izgube življenj, kakor eh, je podal to v izjavi Varnostni svet. Eh, in pa podpiramo tudi pozive za eh, neposredno, transparentno in pa neodvisno raziskavo, ki bo v skladu z mednarodnimi standardi. Eh, kot svet zahtevamo tudi odprtje mejnih prehodov v skladu z resolucijo varnostnega sveta 1816. Hvala lepa za vašo pozornost. Monsieur Mitchell. Gospod Mičel, izvolite. Hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se vam in pa delegaciji, ki je eh, obiskala Gaza, te tudi predstavnikom UNRWE, ki so danes z nami. Naše sočutje eh, velja tistim ljudem, ki trpijo. Eh, glede tega ni dvoma, ampak to ne bo nahranilo in ozdravilo ljudi. Zato moramo iti dlje. Vsi vemo, kakšen bo kakšen bo rezultat, potrebna je rešitev dveh držav. To je jasno. E, kakor na Irskem smo vedeli, da bomo dosegli rešitev, ampak potrebovali smo 30 let za to, da smo dosegli sedanjo rešitev. E, dobili smo enako, kot e, o čem smo se pogovarjali pred 30 leti, pa je umrlo toliko ljudi nasilje ne, prinje, ne prinaša k iskanjem eh, rešitev. Na televiziji sem eh, videl to, kar bi naj, bila, eh, naj bilo nesorazmerno nasilje. Videl sem ljudi, ki so umrli zaradi nasilja iransk, oprostite, izraelskih vojakov. Eh, prav tako smo videli tudi napade na izraelske eh, vojake. Jasno je bilo, da so imeli ti več kot pa neka improvizirana orodja. In eh, če bi želeli mm, ugotoviti, kaj se je zgodilo, moramo zagotoviti neposredno mednarodno raziskavo teh dogodkov. Ne moremo ljudem na licu mesta dovoliti, da preprosto proizvedejo svojo verzijo tega, kar se je zgodilo. To bi bila zgolj propaganda. Najti moramo resnico in resnica eh, je tudi tisto, eh, kar iščemo. Eh, moram reči, da dostava humanitarne pomoči sicer Ehm, to, to je bil dober namen. Ehm, želeli so, ehm, želeli so dostaviti več kot 2000 kg humanitarne pomoči. Lahko pozivamo izraelce na odprejo meje v nedogled, morda se ne bodo na to odzvali, ampak eh, egipčani pa lahko odprejo svoje meje in to so tudi naredili. In morda uh, je nastopil trenutek, da Egipt in pa Evropska unija skupaj poskrbite za humanitarno pomoč, uh, vem, za katero vemo, da bo brez kakršnih koli terorističnih namenov. Morda morata Egipt in pa Evropska unija končno reči, nekaj je potrebno skupaj narediti prav tako me zanima poročilo komisije. Um, kaj je postorila komisija v povezavi s tem, kaj je naredila e, visoka predstavnica, na kakšen način je Unija aktivna in kakšno točno je naše stališče o dogodkih. Hvala lepa. Gospa Gris. Gospa predsednica, najlepša hvala, da ste uvrstili to točko na dnevni red, zlasti glede na to, kako resna je situacija. Mislim, da smo se znašli pred zidom, pa tu ne gre za igro besed. Združeni narodi, delegacija, gospa Ashton, so vsi opravili neke vrste analize, vendar je prišel čas za to, da prevzamemo odgovornost. Zagotovo potrebujemo diplomacijo, vendar se mi zdi, da bi moral biti pritisk večji. Kršene so bile človekove pravice, enako velja za mednarodne sporazume. Zato bi morali zahtevati konkretne ukrepe, ne pa da samo govorimo o človekovih pravicah. 10 milijard evrov smo vložili tudi v Unijo za sredozemlje, znotraj katere naj bi bil Izrael edina demokratična država poleg evropskih. Mislim, da bi morali podpirati razvoj takšnih družb, kot eh, jih imamo pri nas. Predvsem pa bi tu uradno rada odbor za razvoj prosila, da se obrne na komisijo in na svet in zahteva prekinitev sporazuma o sodelovanju z Izraelom zaradi tega, ker je bila kršena klauzula o človekovih pravicah. Enako velja tudi za nudene pomoči. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Kretu. Hvala lepa, če lahko dodam nekaj besed o tej misiji. Eh, Želel bi povedati, da menim, da moramo še naprej. Uh, jasno sporočati, da blokada ni spremljiva. Ko smo bili v Gazi, smo imeli zelo dobra srečanja eh, v Nablusu, Hebronu, v Zahodnem bregu. Eh, imeli smo tudi prudno srečanje z premijejem Fajadom. Mm, veliko je naredil za palestince, eh, dosegal je 8-stotni gospodarski prirast v zadnjem letu in veliko je naredil za to, da bi izboljšal življenja ljudi. Morali bi jim pomagati, da uveljavi svoj vpliv tudi v gazi med prebivalstvem. Uh, eh, mislim, da bi morali to vrstne politike v Zahodnem bregu podpirati tudi v Gazi. Imeli smo tudi dobre razprave za predstavniki UNRVA v uh, Gazi. Uh, In želim povedati še nekaj besed o razvoju. Financiramo ne samo palestincev znotraj in pa zunaj okupiranih območij. 500 milijard evrov smo jim namenili lansko leto skozi različne mehanizme, skozi UNRVO in, drugih, in druge mehanizme. E, mi smo torej najbolj, najbolj bolj pomembna donatorka. UNRWA dobi 30 odstotkov iz eh, evropskega proračuna, še 30 odstotkov od držav članic, preostale donacije prihajajo od ZDA, iz Norveške. In samo manj kot en odstotek pa prihaja iz arabskih držav. Moje vprašanje je naslednje. Kako bi lahko morda zaprosili gospod Ashton, naj poskrbi za to, da naj tudi arabske države, med katerimi so nekatere zelo bogate, da naj veliko prispevajo. Oni morajo plačati več kot 10 tisoč eh, plač za ljudi, za, eh, za učitelje, eh, um, če UNRWA ne bo mogla plačati tem učiteljem, potem bodo otroci pač išli, uh, šli v šole, ki jih vodi Hamas. Uh, torej moramo najti dodatna sredstva in mislim, da v interesu arabskih držav, da tudi one prispevajo. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Görens. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj na začetku povem, da je trenutni položaj tak, da obi strani, ki sta v konfliktu, spodbujata samo najbolj ekstremne struje. V zadnjih letih se je situacija samo poslabšala. Rad pa bi pohvalil delo, ki ga je upravila na terenu, predvsem v Gazi. Naj podarim tudi to, da UNRWA deluje objektivno, kar je bistveno pri upravljanju humanitarnega dela v takšnih okoliščinah. Glede na to, kakšne so potrebe, ki ste jih že sami izrazili, in glede na to, koliko blaga bi še morali prepeljati, je ta objektivnost tista, ki bi vam morala omogočiti, da delujete znotraj svojega mandat, ampak na podlagi tega načela ne morete upraviti svoje naloge. Mislim, da bi kot odbor najprej morali poskrbeti za to, da se spoštuje humanitarni vidiki, da se humanitarni in varnostni vidik ločita. Vse, kar zadeva varnost, je seveda legitimno in lahko argumentiramo, da je naprimer cement in dostop do dostojnih razredov do hrane pomemben in ga je treba omogočiti, ker ne gre za to, da bi nekomu omogočili dostop do orožja za množično uničenje. In vso to blago bi morali prepeljati na nek način do gaze. Mislim, da temu nihče ne bi nasprotoval, kot je ne obstaja noben razlog za to, da bi se ohranila ta blokada, ki samo povzroča trpljenje prebivalstvom, oziroma prebivalstvo, ki že tako ali tako živi v grozljivih razmerah. Sam sem bil tam pred nekaj leti, že takrat je bila situacija res obžalovanja vredna. Dejstvo pa je, da se vse samo še slabša. Še zadnja stvar. V političnem dialogu se mi zdi, da bi morali dajati prednost dialogu z odgovornimi silami, tistimi, ki želijo doseči mir. Na obeh stranih lahko najdemo takšne organe. Je pa res, da na obeh stranih najdemo tudi take organe, ki se zauzemajo za popolnoma drugačne cilje, ki sem jih omenil na začetku. Tako da bi v prvi vrsti morali poskrbeti za to, da pride humanitarna pomoč tja, kjer jo potrebujejo. Strinjam se tudi s tem, kar je rekel Gaj Mičel, da bi morali morda preko Egipta omogočiti prehod tega blaga. Zato bi Evropska unija morala storiti vse za to, da sodelovanju z Egiptom dosežemo tisto, kar zahtevamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kešman. Um, Hvala. Hvala tudi za poročilo delegacije in hvala Korini. Zahvaljujem se tudi eh, predstavnikom UNRWE. Eh, podpiram vse to, kar so povedali predhodni govorniki in strinjam se z eh, pozivom za neodvisno in objektivno preiskavo. Naj izpostavim, da se brez blokade ta zadnja tragedija ne bi bila zgodila. Izrael je dolgo želel se pogajati z zmernimi stranmi, ampak eh, ko gre za takšne odzive, kot je bil ta, eh, to prispeva k porastu ekstremizma. Se pravi, takšna politika ne deluje. Samo enkrat eh, je parlament zavrnil sporazum o pridružitvi in sicer je šlo za pridružitveni sporazum z Izraelom. Morali bi razmisliti o pobudi eh, s takšnim eh, priporočilom, če ne bomo spoštovali drugega člena deklaracija človekovih pravic, potem bomo spodkopali pomembnost, ki jo pripisujemo takšnem, takšnim uh, dokumentom. Uh, eh, Pripričan sem, da bodo se koordinatori pogovorili o tem. Vsekakor je bilo eh, dobro, da ste vi bili prisotni v tem trenutku in pričakujem pisno poročilo za tudi pisnimi priporočili. Realnost je takšna, kako ste povedali vi, gospod Mičel. Če razmislimo o Irski, če razmislimo o nastanku države Izraela, je vse izhajalo iz tega, da si se moral pogajati z ljudmi, s katerimi si trdil, da se ne boš nikoli pogajal. Nekateri so bili imenovani teroristi, drugi bojevniki za mir, ampak ne glede na to, z katere strani so prišli, eh, smo se morali z njihovimi argumenti ukvarjati. Sicer se bi oziroma se bo trpljenje nadaljevalo. Hvala. Hvala lepa, gospa Strifler. Želela sem povedati to, kar sta povedala gospod Kašman in Görens. Je pa res, da ne želim ponavljati besed. Situacija v Gazi in dogodki spred dveh dni niso. Nista med seboj povezani, tako da se mi zdi, da bi morali zahtevati odpravo blokade ne zaradi tega, kar se je zgodilo pred dvema dnevoma, temveč zaradi tega, ker zaradi blokade palestinci živijo v grozljivih razmerah. Če blokade ne bi bilo, tudi te drame, ki se je zgodila pred dvema dnevoma, ne bi bilo. Blokado je treba odpraviti, kot je rekel gospod Görens, razlikovati treba med varnostnim in humanitarnim vidikom, kajti na tak način bomo lahko dosegli večji napredek na humanitarnem področju. To je vse, kar sem želela povedati, ostalo je že bilo izrečeno. Hvala. Hvala lepa, gospod Simr. Ja, Tudi sama bi se želela zahvaliti, ki so prispevali k tem informacijam. Kot poslanci v odboru za razvoj moramo se tudi v svojih političnih skupinah zavzeti za resolucijo parlamenta, eh, tudi v povezavi z pridržitvenim sporazumom med EU in Izraelom. Zahteve, ki jih je izpostavil Gay Mitchell, eh, torej, da mora obstajati neodvisna komisija, ki bo preiskala dogodke, menim, da moramo to zahtevo podpreti. Obstajajo različne Eh, različni odzivi strani držav, kar se tiče napada na ladjo in ne bi bilo dobro, če bi eh, imeli sedaj eh, različne verzije, različne očitke, da bi imeli ponarejene posnetke. Torej, potrebno je resnično ugotoviti, kaj se je zgodilo, mora imeti, to mora imeti tudi sodne posledice, veliko ljudi je umrlo, bilo ranjenih in tega ne moramo preprosto pustiti nekaznovanega. In uh, tukaj uh, seveda razmišljam tudi o Nemčiji. Vedno obžalujem, da smo spričo naše zgodovine zelo previdni, uh, ko ovrednotimo to, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Moramo končno razumeti, da kritika izraelskega režima ni nekaj, kar bi morali že v začetku enačiti z antisemitizmom. V Izraelu ne živijo samo ljudje, ampak tudi veliko drugih uh, nacionalnosti, zato bi bilo pomembno poslati temu prebivalstvu uh, pozitiven signal, uh, zlasti za tiste, ki so zmerni in ki so tudi kritični do izraelske vlade. Jasno moramo povedati, da je za nas pomemben univerzalni, univerzalno spoštovanje človekovih pravic, eh, neotoljivost človekovih pravic. Moramo pa hkrati tudi skušati razumeti, zakaj obstaja toliko upora pri velikem delu izraelskega pripivalstva. Eh, to lahko morda razumemo, ampak ni nujno, da to, moramo to sprejemati. In m, mm, naj povem, da sama Prihajam iz dežele, ki jo je dolga leta delil zid in videla sem tudi zid, ki se sedaj gradi v Jeruzalemu. Takšne zgodbe se ne bi smele ponoviti in zato moramo tudi poskrbeti mi kot evropejci. Želim samo podpreti to, kar je rekla gospa Cimer. Gospa Žuli, v Jeruzalemu smo se srečali tudi z Izraelko, judinjo, ki je govorila ne ravno v imenu svojega ljudstva, ampak v imenu dela svojega ljudstva. Rekla je, da jo je sram zaradi tega, kar počne vlada in res je podala pretresljivo izjavo. Rekla je, da vsi Izraelci ne podpirajo to vrstnih odločitev in mislim, da bi mi morali naprej posredovati takšno mnenje. Situacija je res nemogoča. Mm.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 tistega, kar se je zgodilo, posredujejo čim bolj jasne informacije, da nam stvari pojasnijo. Tudi izraelska vlada bi morala mednarodni javnosti povedati, kaj se je zgodilo. Vendar bi Evropa morala, po mojem mnenju, spodbujati mirovni proces. To bi morala biti njena vloga. Mislim, da bi morali vse posesti za eno mizo. Kajti v tako kompleksni situaciji ne nosi odgovornost samo ena stran, druga pa ne. Mislim, da Evropa do sedaj ni uporabljala takega načina delovanja. Predolgo se nismo posluževali te možnosti. Evropejci vedno znova ugotavljajo, da je situacija na Bližnjem vzhodu res zelo resna in huda, ampak Evropska unija v teh letih ni bila dovolj prisotna na tem območju. Kot je rekel že kolega Mičel, obrniti bi se morali na Egipt, da bi tudi sam sprejel določene pobude. To je sicer prav pristop, ampak je vse skupaj zelo zapleteno. Zgodovina Gaze je zgodovina, ki je vezana tudi na odgovornost, ki jo nosi Egipt. Tu govorimo o pasu zemlje, o nekem kosu zemlje, ki ga nihče ni želel. Zato se mi zdi, da bi Evropska unija morala vse spraviti v položaj, ko bi se bili dolžni in prisiljeni med seboj pogovarjati in pogajati. Tudi Tony Blair bi moral povedati, kakšna je bila njegova misija na Bližnjem vzhodu. Sicer se bojim, da se bomo naslednjič znašli v situaciji, ko bomo kot evropejci izgubili interes za to področje, znašli pa se bomo v novih kriznih situacijah. Hvala lepa, gospod Sasoli. Naj vas spomnim na to, da smo se že obrnili na gospoda Blera, da smo ga povabili na naš odbor. In moram reči, da nisem zadovoljna s tem, kar je dosegel v času svoje misije, tako da res ne vem, kako bi on lahko prispeval k reševanju trenutne krize. Gospod Deva, se pravi, čujem predsednica. Tega nisem rekel zato, ker bi morali karkoli dodati. Vendar, ko gre za zgodovino bližnjega vzhoda. Ko gre za zadnjih deset let, se mi zdi, da Evropa nosi veliko odgovornosti. Predlagam, da naredimo nek povzetek možnosti, ki jih imamo, ampak najprej dajmo besedo samostalim gospod Deva. Uh, uh, Hvala lepa. Temu smo bili priča že v preteklosti, to je velika uh, humanitarna uh, katastrofa. Evropska unija je več kot eh, deset let financirala to humanitarno katastrofo na milijone in milijone evrov in nič se ni spremenilo, kajti ključni akter v, tej, v tem sporu ne sodeluje. Zakaj Evropska unija, ki se trenutno sama sooča s finančnimi težavami, plačuje velike količine denarja, ki ga je vedno manj, zato da skrbi za te žalostne begunce? Medtem pa arabske države, ki obkrožajo palestinske teritorije, ki so izjemno bogate, eh, ki imajo veliko bogatstvo, one se pa sploh, one si pa sploh ne dela nobenih skrbi glede usode svojih eh, sorodnih muslimanov. Vse dokler vse skupaj ne postane problematično za njih, vse dokler ni pomembno za njih, da zagotovijo varstvo, eh, varnost na obeh stranih, tudi na Izraelu. Zakaj eh, v času finančnih težav Evropske unije ne zahtevamo od eh, držav Arabske lige, da naj tudi one prevzamejo del bremena. Šele takrat, ko bolečino občut, občutijo arabska glavna mesta, jim bo v interesu, da zagotovijo varnost obeh skupin skupnosti. Dokler se to ne bo zgodilo, eh, niti v zalivu, niti v Dubaju, niti v Rijadu, eh, v vseh teh državah, ki so polne denarja, naprimer Katarju, eh, ne bo nobene spremembe in nas bodo še naprej vlekli za nos. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da zahtevamo od arabskih držav, da naj prevzamejo del humanitarnega bremena, eh, ki ga sedaj nosi Evropska unija. In če zavrnejo to možnost, potem bomo vedeli, kako postopati naprej. Madame Teokorakus. Hvala lepa, gospod Teokorakus. Haristo, kirja Proedre. I... Hvala lepa, gospa predsednica. Situacija v Gazi se razlikuje od tiste v Zahodnem bregu. Ne moremo primerjati obeh. V Gazi Izrael res izvaja blokado, ampak tam je tudi družbeni položaj drugačen. Prihaja do prisilnih porok celo med uh, družinskimi člani, med brati in sestrami in tako naprej, to je neka anomalija, ki povzroča tudi anomalijo pri novorojenčkih, kar pa vpliva tudi na številne druge družbene pojave, ne samo na revščino, kot je rekla že predstavnica Unure. To vse skupaj zadeva velik delež prebivalstva na tem območju. Ugotavljamo tudi, da je prišlo do precejšnjega uničenja vsakeč, ko ta kraj bombardirajo. Se poruši ogromno zgrad, vemo pa, da obstajajo tuneli, preko katerih bi lahko prepeljali blago. To velja za gazo, predvidevam, kajti na zahodnem bregu tega ni. Kakšna je odgovornost Egipta? Izrael je država, ki izvaja državni terorizem. Zato res ne razumem, kako lahko mednarodna skupnost zauzame drugačen pristop do tega vprašanja. Mislim, da bi Egipt moral odpreti svoje meje, zato da se lahko blago spravi do Gaze. Izrael je včeraj preko veleposlanika, ki je bil na našem odboru, rekel, da preko ladi pripeljajo orožje. Zakaj potem niso ciljali na takšne ladje, zakaj so napadli humanitarne ladje? Mislim, da poslancem ne bi smel veleposlanik dajati takšnih odgovorov, kot jih je. Več oseb je zahtevalo, da se odpre nek pomorski kanal med Ciprom in Gazo, vendar se moramo zavedati, da smo pozabili tudi na številne druge dogodke prebivalstvo v Gazi bo še naprej trpelo. Sicer lahko o tem razmišljamo in sklepamo teorije, vendar s tem ne bomo prekinili te drame. Gospa predsedujoča, lahko nadaljujem. Močno že zamujamo, kajti še eno točko imamo na dnevnem redu, zaključiti pa moramo zelo k malu vsi se strinjamo, da je situacija dramatična. Tisto, kar je sedaj pomembno, pa je, da si vzamemo čas za to, da sprejmemo odločitev v zvezi s tem, kaj bomo storili. Hvala. Naj zaključim. Mednarodna skupnost ne bo razumela, kaj se tam dogaja, če ne bo nekaj časa dejansko preživela na terenu s temi ljudmi. Razumeti morate tudi, kaj počne Hamas, zakaj Hamas dobi toliko glasov. Volitve so bile organizirane na demokratičen način in Hamas je zmagal popolnoma demokratično. Zato se moramo vprašati, zakaj so palestinci glasovali za Hamas. Izrael je teroristična država, ampak enako velja za Hamas in za palestince. Hvala. Palestinci pa so glasovali za Hamas zato, ker nimajo kaj jesti. Mislim, da ta situacija obstaja že več kot 60 let. če se bomo lotili te situacije, ki obstaja že 60 let med Izraelom in Palestino, ne bomo dosegli ničesar. Osredotočiti bi se morali na to, kar se je zgodilo pred dvema dnevoma. Potrebujemo neko poročilo na mednarodni ravni, v katerem se bodo omenjala tudi vsa dejstva. Če bomo to dosegli, potem imamo možnost, da dosežemo napredek. Če bodo poročilo spisali neodvisni mednarodni strokovnjaki, bi to poročilo lahko služilo kot nek temelj za sprejemanje nadaljnih ukrepov. Na podlagi tega poročila bi potem ugotovili, da je res prišlo do kršenja človekovih pravic. In mislim, da če bi se osredotočili na ta zadnji dogodek, bi lahko celotno situacijo premaknili naprej. Tisto, kar me skrbi, pa je, da Varnostni svet Združenih narodov ni sprejel odločitve o tem, da naroči tako poročilo. Morda je to odgovornost, ki jo nosi Evropa. Mi smo tisti, ki bi morali zahtevati, da se pripravi mednarodno poročilo, ki bi ga sestavili neodvisni strokovnjaki. Lahko mi kot odbor sprejmemo resolucijo ali pa podamo priporočilo na primer svetu. Priporočilo svetu lahko poda samo 40 poslancev ali pa politične skupine. V odboru za razvoj nas ni dovolj, zato da bi sami podali takšno priporočilo svetu, zato se moramo obrniti na politične skupine. Vsak naj v svoji politični skupini zagovarja predlog, da se oblikuje priporočilo, da se pripravi poročilo strani strokovnjakov. Kolegi strokovnjakov naj imenuje Evropska unija, če ga ne bo pripravljeni imenovati varnostni svet. Evropska unija bo zato seveda morala porabiti sredstva, ki jih ima na voljo. Mislim, da bi morali na prihodnjem plenarnem zasedanju glasovati o resoluciji o tem vprašanju. Zato vam predlagam, da se lotite dela, da pripravite to resolucijo. Lahko pripravimo tudi bolj obsežno resolucijo, v katero bi vključili tudi zamisel gospoda Mičla, da se obrnemo na Egipt. Da bi morali poskrbeti za to, da se preko meje spravi več kot tistih 81 artiklov, ki jih je odobril Izrael. Se strinjate torej, da se osredotočimo na tisto, kar se je zgodilo pred dvema dnevoma, da na podlagi tega potem delamo naprej. Če bi v poročilu prišli do zaključka, da je res prišlo do kršenja človekovih pravic, potem veste, da obstajajo sodišča na svetu, ki lahko sodijo tistim, ki so dali ukaze in vsem nadaljnjem, ki so ti ukaze izvajali. Gospod Sasoli. Hvala, gospa predsednica. Sem predsednik demokratske stranke v Evropskem parlamentu in lahko vam povem, da je zelo težko sprejeti neko pobudo zlasti če želite omeniti, da je Izrael država, ki izvaja državni terorizem. Bolj uravnoteženi moramo biti. Že več kot deset let smo globoko v zelo kompleksni situaciji, zato bi morali sodelovati z vsemi tistimi, ki bi v tej regiji morali najti nek način, kako sobivati. Priznam sicer, da je pomen varnostnih oziroma človekovih pravic zelo velik. To je treba tudi povdariti. Podariti je treba tudi pomen varnostnega sveta, vendar bi moral Izrael biti izjema, kajti v tej državi obstajajo določena jamstva, obstaja tudi možnost, da državljani sami spremenijo politiko. Naj še enkrat ponovim, gospa predsednica, težko bo skupaj sprejeti pobudo, zlasti s tistimi, ki razmišljajo enostransko, ki mislijo, da lahko to vprašanje rešimo izključno s tem, da sprememo pobudo zopr Izrael. Hvala. Hvala lepa. Gospa predsednica, vi ste omenili tri vidike, sama bi omenila še enega. Gospod Cimer in gospod Kašman sta ga že omenila. Gre pa za to, da bi sestavili resolucijo v okviru katere bi naš odbor zahteval, da se uporabi člen 2, ki se nanaša na možnost, da se prekine sporazum zaradi kršenja človekovih pravic. Tudi arabske države, ki so neodvisne in ki imajo denar, bi morale odigrati svojo vlogo. Mislim, da tega problema ne moremo kar tako rešiti. Bolje bi bilo, če bi se osredotočili na to, kar se je zgodilo. V zvezi s tem lahko odigramo svojo vlogo. Za vse ostale probleme pa bomo potrebovali še 30 let, da jih rešimo. Ne želim zavlačevati s tem sestankom, ampak strinjam se s tem, da bi morali omeniti dogodke spred dveh dni. Čez dober teden bomo v Strasboru in takrat bo tudi konferenca predsednikov morala sprejeti odločitev v zvezi s tem, kako naj se odzovemo na dogodke. Morda bi komisija povedala nekaj v zvezi s tem. Ne vem, kako bomo lahko zasedali v Strasboru čez dva tedna, ne da bi strani komisije od nekega višjega uradnika, morda strani baronice Ašton, slišali, kakšne so možnosti. Gospod Görens. Moram reči, da se v celoti strinjam z gospodom Sasonijem, čeprav sva iz drugih političnih strojev, ampak ne moremo reči, da je Izrael teroristična država. To je nedopustno. Mislim, da bi morali biti bolj previdni nekoliko manj politično goreči in strastni. Bistveno je, da se vzpostavita dve državi. Bolj razumni moramo biti in preden govorimo o vseh teh zadevah, se moramo seznaniti s tem, kaj se je pravzaprav zgodilo. In preden kogarkoli obsojamo, bi morali stvari bolje poznati. Upam, da bo opravljena tudi mednarodna preiskava, ki nam bo razsvetlila vsa dejstva. Hvala. Gospod Görens. Hvala, gospa predsednica. Dolga tradicija Evropskega parlamenta kaže na to, da ponavadi resolucije niso uspešne. Če bomo spisali še eno resolucijo, ki bo nejasna, v kateri bomo imeli, ne vem, 72 členov in ne vem koliko priporočil ne bomo dosegli ničesar. Absolutno nič ne bomo dosegli. Dva vidika bi morala biti pomembna za parlament, ko deluje. V prvi vrsti bi morali opraviti mednarodno preiskavo. Mislim, če nam v teh okoliščinah ne bo uspelo opraviti mednarodne preiskave, potem res ne vem, kaj sploh še lahko storimo. UNURA ima kar nekaj izkušenj na samem terenu v Gazi, vendar UNURI ne dopustimo, da v celoti opravi svojega dela. S tem pa spodkopavamo samo načelo, namreč Poskrbiti je treba za to, da se humanitarne dejavnosti izvajo, ne glede na to, kdo jih izvaja, ne vladne organizacije ali institucije. Zato bi morali vsem tem institucijam in organizacijam pustiti, da opravijo svoje delo. Vse drugo je sekundarnega pomena in nas bo samo oddaljilo od tistega, kar pravzaprav želimo doseči na politični ravni. Hvala lepa. Besedo dajem nazaj gospe Vilar, da odgovori na ta zelo konkretna vprašanja glede humanitarne pomoči v Gazi. Eh, Hvala lepa, gospa Žuli. Hvala lepa tudi gospodu Görensu za izraženo podporo delu, ki ga upravlja UNRWA v Gazi. Naj se zahvalim gospe Kretu, ki sicer ni več v dvorani, za podporo dejavnostim, ki jih izvajamo v Gazi. Hvala lepa tudi delegaciji, ki je pozvala k temu, da še naprej zagotavljate finančno podporo ne samo za operacije v Gazi, temveč za vseh ostalih pet področji, kjer izvajamo operacije. Kot ste že sami rekli, soočamo se zelo resno finančno situacijo. Najbolj resno do sedaj. Velik primankljaj imamo. 73 milijonov evrov je vse, kar imamo na voljo celostni proračun je znašal 428 milijonov evrov. Kaj to pomeni v praktičnih merilih? UNRWA ne bo mogla več izvajati svojih operacij po septembru, če se bo situacija kot je nadaljevala. Prvič se soočamo s takšnim deficitom že tako zgodaj v koledarskem letu, zato res vse pozivamo da nas podprejo. Evropska unija je naš velik podpornik, ne samo komisija, temveč tudi države članice. Komisija je zelo aktivna in zato jo tudi prosimo, naj se obrne na arabske države in njih prosi za finančno pomoč. Ta prizadevanja smo bistveno povečali. Prav imate, ko pravite, da bi arabske države morale narediti večjo podporo. Gospa Kretu je imela prav, ko je rekla, da prispevajo arabske države samo 1,5 odstotka k splošnemu proračunu UNRE. To je del našega proračuna. Iz tega plačujemo plače za učitelje, za zdravnike. O tem proračunu sem prej že govorila. Gre za znesek 428 milijonov, kateremu arabske države prispevajo samo odstotek in pol. Arabska liga je bila mnenja, da bi morale arabske države prispevati 7,8 odstotkov. Komisija je bila prejšnji teden v Saudski Arabiji. Okrepili smo svoja prizadevanja za to, da bi tudi arabski donatori prispevali več. Imamo pa na voljo še en del proračuna za nujne in ad hoc programe, za programe socialne varnosti v katere vključujemo najrevnejše prebivalce in arabske države prispevajo k tem nujnim prošnjam za dodatna finančna sredstva in za te ad hoc programe. V vsakem primeru se strinjamo z vami, da bi morali ukrepiti svoje prizadevanje za to, da se zagotovi dodatna podpora tudi z njihove strani. Vendar arabske države vendarle prispevajo ne k splošnemu proračunu, temveč k drugim programom kar zadeva podporo Evropske unije in Evropskega parlamenta. Prosim vas, da nam pomagate pri pridobivanju dodatnih sredstev tudi strani arabskih držav. Najlepša hvala, gospa. Hvala lepa tudi za delo, ki ga opravlja vaša organizacija. Mislim, da ste res opravili izjemno delo v Gazi. Člani treh odborov, ki so bili prisotni v Gazi, so na sestanku sprejeli odločitev, da bodo pripravili resolucijo, ki jo bomo obravnavali junija na plenarnem zasedanju in v kateri bomo obrazložili, kaj vse smo videli, čemu smo bili priča, kaj je treba storiti za to, da se stvari popravijo. Sekretarjati odbora AFET, DEVE in odbora za proračun so zadolženi za pripravo osnutka te resolucije. Delo bodo nadzirali tisti kolegi, ki so bili v Gazi in upam, da se strinjate s takšnim načinom postopanja, da se pripravi resolucija o trenutnih razmerah v Gazi. S tem ne bomo rešili problema, ki smo ga prej izpostavili, namreč želimo si, da bi bili imenovani tudi mednarodni neodvisni strokovnjaki za to, da se preišča ta tema. Problem je v tem, da ne vem, na kakšen način bi lahko izrazili to svojo željo. Ali naj pripravimo resolucijo, morda priporočilo svetu. V vsakem primeru pa se bomo morali k tem vprašanjem še vrniti. Dobro bi bilo, da ostanemo v stiku in tisti, ki želite delati na tem vprašanju tudi izven naše hiše bi bilo dobro oblikovati manjšo delovno skupino, ki bi se pogovorila o tem, kako imenovati neodvisne mednarodne strokovnjake. Gospod Gerens, zelo na kratko. Podpiram vam glede predlogov, ki ste jih ravno kar izpostavili. Glede dveh stvari se mi zdi, da smo se dogovorili in to je treba podariti. Mednarodna preiskava in omogočanje UNRI, da upravlja svoje delo. Mi pa lahko na podlagi 121. člena predložimo priporočilo svetu. Chairman, I'd, I'd suggest, Gospod predsedujoča, predlagam sestanek koordinatorjev, ne vem ali danes ali jutri, kdaj bo, da to obravnavamo tam, preden se odločimo dokončno. Ja, odlično, to je dobra zamisel, hvala. Tako, še ena zadnja točka na dnevnem redu. In zato smo dobili dve ustni vprašanji za komisijo, ki ne bi jih zastavili na današnjem sestanku, samo po en poslanec ima pravico zastaviti dodatno vprašanje. Najprej vprašanje gospe Kelly in gospoda Bermana. Vprašanje imate v gradivu, tako da ga ne bom prebirala. Besedo pa kar dajem komisiji za odgovor. Thank you. Uh, yes, uh, thank you, the commission. Hvala lepa. Komisija je zelo zadovoljna za tem vprašanjem na to tako pomembno temo. Veseli me, da imamo možnost obrazložiti, kaj dejansko počnemo na evropski ravni. Veliko dela smo že upravili v smislu zagotavljanja dostopa do kulturnih dobrin za slabovidne za osebe s težavami pri branju, torej komisija skupaj državami članicami. Na naslednjem stalnem odboru junija bo Evropska unija, če nam bo uspelo zagotoviti to, potrditi, eh, bomo torej predlagali priporočilo komisije, ki je zelo natančno in vsebuje priporočilo, da morajo vse države imeti predvidene izjeme za eh, slabovidne osebe s težavami pri branju. Zakaj predlagamo tako malo mehko pravo na mesto mednarodne pogodbe, kot eh, to predlaga Svetovna unija slepih in s podporo Brazilije in Nikaragoje? V tem trenutku predlagamo to mehko zakonodajo, zato ker je to hitreje, izvedljivo in bo takoj stopilo v veljavo. Za mednarodno pogodbo se treba dolgo, dolgo časa pogajati in na koncu dolgih pogajanj bi številne države to morale najprej ratificirati, preden bi sploh stopila takšna pogodba v veljavo. In izkušnje kažejo, da je treba počekati na ratifikacijo v 50-60 državah, preden takšen mednarodni sporazum stopi v veljavo. Prav tako bi bilo potrebno spremeniti pravni red Evropske unije, kajti obstajajo že določene mednarodne pogodbe z tovrstnimi izjemami. Evropsko pravo pozna takšne izjeme za eh, invalidne osebe, nobena od teh izjem ni obvezna. Vsaka država članica ima nekaj tudi za slabovidne. Eh, Evropska unija pa je usporedno s tem vzpostavila tudi dialog z deležniki, torej s predstavniki zvez slepih in slabovidnih in tudi z eh, različnih forumov. To je pragmatičen pristop, s katerim smo začeli septembra lani, še prednji začel z delom stan, stalni odbor. In v, tem, v okviru tega dialoga vedno bolj obrnavamo temo produkcije del v takšnih eh, dostopnih formatih in pa distribucijo po Evropi. Prav tako razpravljamo o tehnoloških vidikih in o interoperabilnosti tehnoloških vidikov z najrazličnejšimi napravami, ki jih imajo eh, slabovidni. Prav tako želimo spostaviti bazo podatkov, ki vključuje podatke o tem, kje so to vrstni dostopni formati na voljo in kako lahko slabovidi do njih sploh dostopajo. Imamo tudi akcijski načrt, ki je zelo hiter, namreč memorandum o razmevanju bomo podpisali 30. junija. Imeli bomo tudi razno orodje za evaluacijo, s katerimi bomo preverili, ali to deluje. Vipo ima tudi že dialog z deležniki in ima sredstev še za kako leto, prav tako preučujejo tehnološke vidike in pa interoperabilnost ter bazo podatkov in mislim, da bodo evropske izkušnje uh, vsekakor ponudile zelo praktičen in učinkovit input za to razpravo. Prav tako bomo vzpostavili tako imenovane eh, zaupanja vredne posrednike, trusted intermediaries. Mislim, da jih ima kakih 10 ali 12 držav članic že eh, in do konca leta upamo, da jih bomo imeli v vseh 27 državah članicah. Dialog z deležniki v okviru VIPO prav tako namerava vzpostaviti eh, to vrste posrednike v vseh eh, državah članicah, kajti le preko teh eh, zaupanja vrednih posrednikov bodo tisti, ki proizvajajo dela v nastopnih formatih, vedeli, da prihajajo njihova dela v prave roke. Obstaja tukaj tudi seveda tudi določen političen vidik. Evropske države članice menijo, da mednarodna zakonodaja že vsebuje določene omejitve in izjeme za invalidne osebe in za slabovidne osebe. In problem je v tem, da je v okviru VIPO skupina držav, ki na nek način zavrača to pogodbo, kajti želijo pogodbo za mnogo širšimi izjemami, hočejo izjeme za Eh, izobraževanje za verske potrebe in tako naprej. Torej želijo eno samo veliko pogodbo z vsemi izjemami in eh, mednarodno pravo pozna tako na tri stopenski pristop, ki omogoča izjeme eh, splošne narave in potem tudi bolj konkretne narave. In mislim, da bi šlo to šlo korak predaleč na področju eh, avtorskih prvic. No, prosili ste naj bom kratko, upam, da nisem bila predolga, ampak hotela sem vam samo zagotoviti to, da čeprav na papirju izgleda, kot da smo proti, eh, na dolgi rok nekakor nismo proti takšni mednarodni pogodbi oziroma sporazumu, eh, vsi pa želimo biti kar se da učinkoviti, pragmatični in s tehnično pomočjo eh, v okviru organizacije VIPO pomagati državam članicam, ki uvajajo avtorsko pravo, da sprejmejo tudi izjeme, ko sprejmejo takšno zakonodajo. To se dogaja vse čas in vsako leto. Eh, vse več držav uvaja avtorsko pravo, oziroma pravo z področja avtorskih pravic, tudi s tovrstnimi izjemami. Hvala lepa. Hvala. Najprej naj povem, da se odpovedujem svojemu vprašanju in ga bom zastavila naslednjič, kajti uro in pol zamujamo. In eh, ne vem, ali je dodatno vprašanje res nujno.